Okay, dear colleagues, please do sit down. We will start our today. Kolegi, prosim, da se usedete, bomo začeli z zasedanjem. As our chair, Mr. Lavia, has other important things to do, I'm Naš predsednik Lavia ima druge pomembnejše zadružitve, tako da ga bom danes zamenjal do podanskem delu sestanka. Prva točka na dnevnem redu je sprejeti dnevnega reda. Sprašujem, če se vsi strinjate s sprejetjem dnevnega reda. Skupina zelenih je prosila, da vključimo tudi izmenjavo mnen s komisarjem v zvezi s izjemo za kvanti. To bomo dodali za jutri do povdan, če imate kakršen koli pomislek v zvezi s dnevnim redom, upoštevajoč ta dodatek skupine zelenih, mi prosim, da to poveste. Če ne, ugotavljam, da je dnevni red s tem tudi potrjen. Druga točka sporočilo predsednika. Najprej obravnava v zvezi z sekcijo. To je organiziral odbor Agri za udeležbo drugih odborov. 11. maja ob treh bo potekala ta, bo potekal ta sestanek v tej dvorani um, 4 k 2. Vsi člani odbora in vi so vabljeni na ta sestanek. To zna biti izjemno pomemben sestanek, saj je to prva državljanska pobuda, ki jo bomo obravnavali tu v odboru, tako da bi vas pozval, da se odložite tega sestanka z izjivi sekcijo. Na majskem zasedanju bomo imeli tudi izredno zasedanje odbora ENVI 18. maja ob sedmih zvečer v Strasburu bomo imeli uh, sestanek bore v ponedeljek 18. ob 7. zvečer. Izmenili bomo mnenje se podpredsednikom Ševčevičem glede strukturiranega dialoga. Vsi člani odbora za okolje so prijazno vabljeni. In ta sestanek prišlo je tudi do spremembe sekretarjato. Gospod Turenu, ki prihaja iz, iz odbora za kmetijstvo, se je pridružil sekretarjatu Envi s 1. majem. Želel bi, ga, želel bi jo pozdraviti na našem odboru. Že naprej najlepša hvala za vso vašo podporo na sestanki našega odbora. Glede tolmačenja, danes imamo tolmačenje v 21, v 21 jezikih, kot je to običajno. Samo estonščine, malteščine in irščine nimamo. Pa še nekaj v zvezi s elektronskimi dokumenti. Te imate na voljo preko aplik elektronske aplikacije za sestanke. Ta sestanek pa bo tudi predvajan po web streamingu na internetu da mu lahko sledijo vsi, ki imajo nek interes za točke, ki bomo obravnavali danes dopoldan. Tretja točka je sprejeti zapisnika seje 23. in 24. februarja. Zanima me, če ima kdo kakršenkoli pomislek v zvezi s tem. Če da, prosim, da to sporočite sekretarjatu do konca današnjega sestanka. Če ni nikakršnega ugovora do konca današnjega sestanka, bomo v skladu z običajnim postopkom sprejeli tudi ta zapisnik z prejšnje seje. Dobro, predlagam, da se lotimo četrte točke. Obravnavali bomo osnutek poročila o veterinarskih zdravilih. Ta dosje je izjemno pomemben. Najprej predlagam, da damo besedo poročevalki, gospe François Gronstedt. Izvolite. Merci beaucoup, me... Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Ja, danes do povdan bomo obravnavali spremembo urodbe o vertinalskih zdravilih. To poročilo je izjemno obsežno in v pari besedah bi želela izpostaviti določene točke, ki se meni zdijo izjemno pomembne. Uh, Najprej želim izpostaviti tri prioritete. Prva prioriteta, boj proti odpornosti na antibiotike. Gre za izjemno pomembno vprašanje javnega zdravja. Odbor je podal, oziroma komisija je, po, je, po, je podala celo vrsto predlogov v zvezi s to odpornostjo, ampak po mojem mnenju niso še dovolj daleč. Zato predlagam, da bi predlagali uporabo profilaktikov, torej preventivno uporabo antibiotikov bi morali prepovedati, razen v izjemnih primerjih, naprimer kirurške operacije in podobno. Predlagam, da v 107. členu bolj natančno določimo, kako se, kako se bo odvijala prodaja in predpisovanje antibiotikov. Prav tako pa bi lahko vključili na koncept recipročnosti, zato da bi zagotovili, da se bodo standardi v zvezi s antibiotiki v Evropi, v, um, ki jih uporabljamo v Evropi, morali uporabljati tudi za meso, ki ga uvažamo iz drugih uh, držav. Potem, če nadaljujem, in to je povezano s to prvo, s, s, s prvim komentarjem, menimo, da bi morali prepovedati internetno prodajo antibiotikov in pa veterinarskih zdravil, ki se lahko izdajo samo na recept. Internetna prodaja um, spodbuja goljufijo, ponarejanje, zakomplicira tudi sledljivost tem proizvodom, ampak ta, in ta sledljivost proizvodov je izjemno pomembna ko gre za sledenje in za uporabo antibiotikov. Kljub vsem oviram oziroma varovalkam, ki jih je komisija predlagala, zato da bi zaezili to tveganje, menimo, da ne moremo zagotoviti s temi inštrumenti uh, um, dobrega nadzora. Zato predlagam popolno prepoved internetne prevode. Ko smo se v prvič o tem pogovarjali, um, smo videli, da se velika večina izmed vas strinja s tem načelom. Vem, da obstajajo tu in tam v državah članicah prakse, ki omogočajo to vrstno prodajo na spletu, ampak mislim, da moramo biti razumni. Vedeti moramo, da če želimo narediti korak naprej, moramo to prepoved sprijeti. Potem druga točka. Spodbujati moramo raziskave in inovacije. Ta sektor veterinarskih zdravil se sooča za ogromno težavo, razpoložljivostjo zdravil na določenih uh, trgih za določene vrste. To je konkretna težava, velika težava. Raziskava, raziskave trenutno zaostajajo zato ker pač v farmacijske laboratorije pogosto ne vidijo nekakršne spodbude za to, da bi izvali raziskave, zato zdravil preprosto ni na voljo. Zato predlagamo, da bi razširili um, na 18 let uh, obdobje zaščite um, veterinarskih zdravil. Zdaj je to obdobje zaščite 14 let. Predlagamo, da se to razširi na 18 let. Lahko pa bi to še dodatno uh, razširili na 1 plus 2 leti za določena zdravila. Torej, na ta način bi spodbudili inovacije in menim, da potrebujemo to spodbudo, ki je pomembna, če ne, se bomo še naprej soočili s posebno enakimi težavami kot za zdaj. Prav tako predlagamo obdobje zaščite, ki bo trajalo 5 let, eh, nekumulativno, za določene nove študije in nove preizkuse, ki se izvajajo potem, ko se prejme autorizacija, zato da bi spodbudili razvoj oziroma izboljšavo že obstoječih proizvodov. Pa ne gre za generično ali negenerično zdravilo. Javno zdravje in pa razpoložljivost zdravil sta dva koncepta, ki sta um, še kako povezana. To bi želela zlasti izpostaviti, Vem, da bojo kolegi izpostavili ceno zdravil, ampak veterinarski zdravil ni enak kot pa um, trg zdravil za človeško uporabo. Pač profil trga je drugačen in to moramo upoštevati. Generična industrija, tudi v njenem interesu je, da prihaja do inovacije, saj če bomo imeli več inovacij, bodo imeli tudi več generičnih zdravil kasneje. Industrija pa potrebuje nek predvidljiv okvir, tako da smo premislili o vseh teh vprašanjih in potem nam izodajali te predloge, ki jih imate pred seboj. Tretja prioriteta je izboljšava sistema farmakovigilance. Tudi tam predlagam, da bi malce spremenili predlog komisije. Komisija um, je svoj predlog utemeljila samo na naznanitvi in uh, um, odpravi tvegan. Ta pristop nam bo pomagal zmanjšati tveganje, tudi to je pomembno, ampak ta predlog komisije bi morali malce spremeniti, zagotoviti boljše ravnoteže in vključiti tudi obveznost, da se oddajajo redna poročila o farmakovigilanci, vsaj v prvih parih letih življenjske dobe nekega proizvoda. Takrat, ko še ne vemo, točno, kakšne posledice um, povzroči uporaba tega zdravila. Enkrat, ko pač jim poznamo vse podrobnosti um, zdravila, vidimo, če je učinkovito ali ne, vsa tveganja, ki jih uh, povzroči in tako naprej. V teh primerjih bi lahko pač določili, da se bodo poročila oddajala manj pogosto. Torej, ja, um, birokracijo moramo omejiti, ampak v prvih letih moramo biti izjemno pazljivi, potem pa lahko um, imamo malce manj strok sistem. Prav tako želimo ponovno vključiti um, koncept zapadlosti avtorizacije za trženje, zato da se ne bi zdravila tržila leta potem, ko so prvič dobila avtorizacijo, ne da bi šli uh, skozi, uh, še enkrat skozi postopek testiranja in tako naprej gre pač za primere proizvodov, ki so ja, v preteklosti dobili avtorizacijo, ampak niso bili, tržni, niso bili tržni. In ta avtorizacija bi morala izgubiti veljavo, če ta proizvod ni bil tržen, kar pa pravzaprav pomeni, da ta proizvod eh, ni našel nekega, ni, ni našel um, svojega trga. To so torej tri, glavne prioritete, so pa tudi, obstaja pa tudi, izjemno, obstaja pa tudi druga pomembna področja v tem poročilu, ki se mi prav tako zdijo pomembna. Prvič, zaščita okolja. To je bilo omenjeno že zadnjič. Izogniti se moramo tem množičnim evalvacijam v zvezi s nevarnostjo določene s vločenih snovi, želim, da bi Evropska komisija v naslednjih dveh letih podala konkretne predloge v zvezi s primernostjo tega, da bi sistem monografije, okoljske monografije postal obvezen. Gre za to, torej, da bi imeli enotno evalvacijo enega ene snovi. O tem sem govorila že na naši prvi razpravi in takrat sem dobila vtis, da ste tako večinoma kar naklonjeni to vrstnemu sistemu. Potem še ena zadeva, ki se mi zdi izjemno pomembna. In sicer harmonizacija značilnosti proizvoda RCP. Če je harmonizacija zaželena, bi morali zagotoviti harmonizacijo po razredu proizvodov, kar bi, pomenilo, kar bi pomenilo enačenje enih in drugih proizvodov in to bi bilo težavno z velike konkurence tekmovali bi, bi, bi podjetja potem samo še glede a, cen, to pa bi škodovalo zlasti MSP-jem, ki nimajo te možnosti, da bi znižali svoje profitne marže. Zato predlagam, da bi namesto tega harmonizirali pogoje za uporabo proizvodov. To bi bil prvi korak za to, da bi MSP-ji lažje poslovali. Tretja točka, ki se mi prav tako zdi pomembna, pa je omejitev teh kaskade in določene vrste uporabe. Omejitev določene vrste uporabe zdravil. To vrstna uporaba namreč pomeni dvojni handikap, tako rekoč, ogroža javno zdravje po eni strani in eh, zavira inovacije pač, včasih eh, uporabljajo človeška zdravila preprosto zato, ker ni veterinarskih zdravil, kar ni dobra spodbuda za raziskave in razvoj na področju veterinarskih zdravil. Zato želimo spostaviti strogo hierarhijo med različnimi vrstami proizvodov, ki jih lahko uporabimo, če neko zdravilo ni na razpolago. Uporaba človeških zdravil je lahko možna, ampak samo kot izhod v zadnji sili, če ni več nikakršne druge alternative. To mora biti, kot rečeno, izhod v zadnji sili, če ni več nikakršne druge rešitve. Potem pa še eh, grosistična podaja, tudi to obravnavamo v poročilu. Komisija predlaga, da bi liberalizirali izdajo dovoljen za to grosistično prodajo. Predlaga torej, da bi harmonizirali pravice in obveznosti grosistov in da bi imeli tudi skupne harmonizirane sankcije za primer kršitve zakonodaje. Preprosto zato, da bi se izognili tveganju nepravične nelojalne konkurence. Kar se bo zgodilo, če imamo različne določbe v različnih državah članicah, samo predstavljamo si, v kakšne igrice bi se lahko spustili te grosisti v različnih državah članicah. Potem še zadnja točka, ki jo omenjam, zahteve za avtorizacijo v izjemnih okoliščinah. Tudi tam predlagam, da bi se ti postopki poenostavili. Postopki pa morajo um, omogočiti do, zadostno odzivnost, ko pride do neke izredne situacije, naprimer izbruh pandemije. zaradi katere je hitro dejanje na trg proizvodov upravičeno. Zato, eh, zato, da bi spodbudili komercializacijo teh zdravil v izrednih okoliščinah, bi morali podatke, ki jih zbiramo tekom uporabe, začasne uporabe tega proizvoda, torej te podatke moramo imeti možnost uporabiti kasneje, zato da bi zaprosili za trajno dovoljenje, za trajno avtorizacijo nekega zdravila. In to preprosto zato, da ne bi bilo treba ponavljati nepotrebnih testov v laboratoriju. To je torej še način poenostavitve in zmanjšanja birokracije. Na ta način pa bomo tudi znižali stroške. Toliko, na hitro sem povzela 105 predlogov sprememb Zelo težko je omeniti vse vidike tega vprašanja, ampak v tej razlagi sem želela pač zares izpostaviti tisto, kar se mi zdi bistveno pri reviziji te zakonodaje. Zdaj pa me eh, seveda še kako zanima, kakšni so komentarji kolegov. Hvala. Merci, madame. Uh, and now uh, we will listen to the shadows opinion. Najlepša hvala začeli bomo z, z danasko sporočevalec v senci za SD. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želel čestitati poročevalki za delo in za odlično sodelovanje. Osnutek poročila je izjemno, obsežno, je izjemno obsežen in vključuje številne pomisleke, ki sem jih eh, podal na prejšnjih sestankih, tako da bom omenil samo par zadev zato da bi zagotovili odprtost vseh a, poti za avtorizacijo, menim, da bi morali podjetjem dati več spodbude, da se a, um, za avtorizacijo prijavijo na centralni organ. Dobra distribucija veterinarskih zdravil je zelo pomembna in poleg te uvozni, na, uvozni de, de, na uvozni deklaraciji moramo imeti poleg eh, ime proizvoda tudi aktivno snov, učinkovino. Prav tako sem za to, da znižamo protimikrobno odpornost eh, in zato, da ukrepimo ta um, okvir za regulirano nabavo zdravil na internetu. Lotiti se moramo tudi vprašanja tega, kako prakse v kmetijstvu vplivajo na protimikrobno odpornost. Osredotočiti se moramo tudi na uporabo antibiotikov kot eh, preventivni ukrep na kmetijah. Glede zbiranja podatkov v zvezi s uporabo antibiotikov bi bilo izjemno koristno, če bi imeli informacije glede vrste in eh, bolezni in pa način zdravljenja, ki se uporablja. Prav tako mislim, da je pomembno to, težavo protimikrobne odpornosti nasloviti tudi eh, vizavi tretjih držav, zato da bi bili naši rezultati boljši. Kot eh, je bilo omenjeno že prej na tem odboru, da je, menim, da je pomembno pojasniti, da so živila um, iz eh, živali, ki jih uporabljajo v kliničnih preizkusih, še vedno lahko damo v prehransko vrigo, če so države članice predvidele primerno obdobje za umik. Prav tako bi bilo dobro, če bi lahko podjetja dodala dodatne informacije, dodatne informacije na embelažo za voljo varnosti. Komisija mora preučiti možnost harmonizacije um, sistemov za zbiranje informacij v državah članicah. Glede na to, kakšen učinek ima to na okolje in na človeško zdravje in tudi na zdravje živali, je izjemno pomembno, da imajo vse države članice sprejete ukrepe za um, to, kaj storiti z neuporabljenimi zdravili. Glede uh, zaščite tehničnih dokumentov moramo najti pravo ravnoteže med uh, inovacijo, dostopnostjo in ceno veterinarskih zdravil. Reporočevalka predlaga, da bi um, podaljšali obdobje za avtorizacijo na, iz 3 na 5 let. Ampak menim, da moramo biti previdni, da ne bi slučajno znižali varnostnih standardov. Zato podpiram predlog komisije v zvezi s tem. Menim, da bi morali ostati pri triletnem obdobju. Po drugi strani podpiram 42. amandma, kjer imamo zaščitno obdobje za tehnično dokumentacijo za že obstoječe proizvode. Glede uporabe zdravil off-label, tu ne podpiram predloga komisije, ki poskuša enačiti uporabo teh eh, proizvodov s zdravili, ki so dobili avtorizacijo, tako da bom predlagal amandmaje, na podlagi katerih bi imeli negativne spodbude za to vrstno prakso. Uporaba človeških zdravil mora biti zadnji izhod v sili. Prav tako podpiram ta, to monografijo za veterinarske zdravila in tudi v zvezi s tem bom podal manjmaje. In ne nazadnje, in kot smo to že omenili na odboru, je harmonizacija SPC-ov po razredu nekaj, kar je problematično, zato se lahko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 na tem zelo zapletenem in kompleksnem veterinarskem področju. In uh, to je področje, kjer sploh ni enostavno pripravljati zakonodaje. V svojem poročilu skuša poročevalka celo vrsto problemov uh, izpostaviti in popraviti. Med njimi uh, tudi skuša podati novo opredelitev veterinarskega proizvoda kot takega. Osvetljuje pa tudi druge imunološke in uh, podobne vidike, probleme v zvezi z izdajanjem receptov, ki jih lahko izdajajo samo uh, eh, zato usposobljeni strokovnjaki. Zato uh, pa potrebujemo na tem področju, ki je tako zapleteno, več jasnosti, da bomo lahko dosegli bolj pravilno uporabo veterinarskih proizvodov, tako kot to velja za druge farmacevtske proizvode. Ko govorimo o prodaji veterinarskih proizvodov Eh, se to nanaša predvsem na antibiotike in tudi te lahko predpisujejo samo za to strokovno usposobljene osebe. Saj se moramo boriti proti um, odpornosti na antibiotike. Eh, strinjam se tudi s tem, da imamo vzpostavljen centraliziran postopek in uravnotežen postopek za dostop do kurativnih veterinarskih zdravil. E, imamo tudi kaj nekaj novosti in sicer e, navajanje učinkovin pri veterinarskih proizvodih, to se mi zdi mm, v redu. Potem pa še nekaj, kar je zelo težko opredeliti e, in e, uzakoniti pa je internetna prodaja veterinarskih proizvodov, še zlasti je to problem tudi pri prodaji zdravil, ki se predpisujejo na recept, saj to lahko povzroči velike težave pri eh, javnem zdravju. Vidimo namreč, da odpornost eh, na antibiotike narašča. Tako da predlog se zdi zelo učinkovit, imam pa vprašanje bolj za informatike, saj vem, da so slednji zelo kreativni. Tako da uh, se mi zdi, da vsakršna digitalna rešitev lahko ujde izpod nadzora. Tudi predlog v zvezi z. Uh, bazo podatkov, se mi zdi v redu, čeprav se mi zdi, da bi bilo bolj realistično eh, vzpostaviti nek evropski organ za zdravila. Um, Agencija za zdravila se je namreč lotila samo enega pravnega inštrumenta, ne pa več različnih pravnih inštrumentov in paralelnih inštrumentov, ki obstajajo na tem področju, kar eh, dopušča možnost zlorab. Številna so tudi protislovja pri razumevanju tega področja in zato bi morala komisija skušati usporedno obravnavati in nadzirati vse te kanale. Eh, glede varnosti terapevtskih proizvodov je treba tudi temu posvetiti primerno pozornost, saj previdnost ni nikoli odveč in je ni niti preveč. Kar pa zadeva umik veterinarskih proizvodov, to je pomemben koncept, saj so veterinarski proizvodi sestavljeni iz snovi, katerih uporaba je zelo uh, kompleksna in zato moramo paziti, kako lahko to vpliva tudi na rabo pri človeku. Zato je postopek umika proizvodov z trga, še zlasti antibiotikov za veterinarski namen, um, pomemben postopek, ki pa mora biti natančno opredeljen. Saj imajo antibiotiki, ki se uporabljajo za zdravje živali, povezani tudi z zdravjem ljudi. in zato je treba postopke na tem področju uskladiti in natančno določiti, zato da bomo lahko učinkovito nadzirali morebitne nevarnosti za javno zdravje. Ravno tako je treba nadzirati um, trgovino na debelo in trgovino na drobno in sprašujem se, ali na področju trgovanja na drobno ne bi kazalo razmišljati tudi o možnosti uporabe receptov, ki bi omejevali trajanje uporabe določenega zdravila. Torej, da bi se določili do pragovi za uporabo receptov. Hvala lepa. Dziękuję bardzo, pan Piecha. And the next... E, Najlepsze, uh... hvala. Gospa Paulsen za Alde, izvolite. <clears throat> Tak, herr ordförande. Och jag vill tacka fru Gustet för ett... Um, tudi jaz se želim zahvaliti gospe Grostet za poglobljeno obravnavo tega področja. Uh, Ta predlog pozdravljamo, saj prinaša poenostavljanje zakonodaje, hkrati pa nove opredelitve, zaradi katerih uredba postaja bistveno bolj jasna in to je zelo pomembno v tem trenutku, ko razpravljamo o poenostavljanju evropske zakonodaje. Izredno pomembno je to tudi pri opravljanju naše vsakodnevne zakonodajne dejavnosti. In vsi se strinjamo o tem, da mora ta zakonodaja biti jasna in e, razumljiva. Ne samo v tem primeru, ampak v vseh. Internetna prodaja bi morala biti po mojem mnenju dovoljena samo za zdravila, ki se ne izdajajo na recept. Kar pa zadeva profilaktično eh, rabo. Profilaksa je prepovedana samo za nekatere reproduktivne vrste živali in za nekatere manjše živali. Eh, pomislimo zdaj na eh, domače mm, živali, hišne ljubljenčke, ki pa pogosto delijo naš življenjski prostor in so zato močan vir okužb. Zato eh, bi ta prepoved morala veljati za vse živali, tudi za te. Eh, odporne bakterije ki so pogoste v vodi iz pipe ali v tleh, pa tudi predstavljajo vse večji problem. Nihče točno ne ve, kolikšna je njegova razsežnost, zato je tu potrebna previdnost. In čeprav nimamo še konkretnih predlogov, pa mislim, da bi to morali vsaj omeniti. Mogoče je to predlog v zvezi s eh, predlogom spremembe 65. Mm, po mojem bi se morali s tem ukvarjati tudi okoljski organi in ne samo zdravstveni organi znotraj držav članic in na ravni Evropske unije. Vsi ti organi bi morali biti informirani in imeti dostop um, do tega. Zato bi po mojem morali uh, sem vključiti tudi um, organe s pristojnostmi na področju okolja. Na nekaterih področjih pa bi morali seči še dlje od eh, vsebine te uredbe. Naprimer, veterinarji, veterinarji, ki predpisujejo zdravila, ne bi smeli od tega imeti dobička. To bi moral biti jasen princip eh, in usklajen med državami članicami, zato da zakonodaja eh, in zato zakonodaja ne bi smela biti različna od države do države članice. Kaj pa tu še manjka? Manjka predpis za odgovorno uporabo veterinarskih zdravil. E, ta uredba govori o zdravilih in ne o dobrobiti živali in ljudi. Um, tu moramo biti previdni. Zato, ker eh, ne smemo uporabljati proizvodov, ki so lahko škodljivi za zdravje živali ali za zdravje ljudi. Določene proizvode se uporablja eh, men, samo prav zato, ker eh, imajo določen učinek na živali oziroma na ljudi in to tako, kot je zapisano, se mi ne zdi prav razumljivo. Potem pa še en predlog, ki se mi zdi odličen. Gospa Grostet in jaz sama sva tu v parlamentu že uh, več mandatov in mislim, da smo. Uh, naredili velik korak naprej v našem konkretnem in praktičnem sodelovanju uh, in zdi se mi res izrednega pomena to, da smo tako dolgo pot prehodili in da smo zdaj prišli do možnosti za sklepanje takih kompromisov in hvala za to sodelovanje, gospa Grostet. Gospa Kiljonen za GUE naslednje, izvolite. Ja, puhejohtaja. Ensinnäkin suuret kiitokset esittele ja... Näin lepsi hvala. Paro kot paro, näin lepsi hvala, gospi poročivanki, gospi Grostet odlično delo ste upravili. Mislim, da je bilo sodelovanje izjemno konstruktivno. Upoštevali ste komentarje in želje različnih eh, kolegov in poskušali skopiti kompromise. Zlasti mi je všeč način, kako ste zagotovili, da je boj proti, proti mikrobni odpornosti postal prioriteta. In isto velja za preventivno uporabo Mislim pa, da smo na nekaj pozabili danes v državah članicah. Širjenje informacij v zvezi s temi vprašanji. To je izjemno pomembno. Pogosto pozabljamo na to, da moramo več govoriti o nevarnostih, ki jih predstavljajo, ki jo predstavljajo zdravila, ki jih moramo uporabiti uh, samo če obstaja za to konkretna potreba. V 81. amandmaju izpostavljamo to, da je pomembno, pa ne samo v 81. tudi v drugih amandmajih je izpostavljeno to, da obstajajo različne potrebe v, raz, v državah članicah glede dostopnosti zdravil in glede tega, kako blizu so veterinari v različnih državah članicah. Naprimer, če je izbruhne neka bolezen na kmetiji in če je prvi veterinar izjemno daleč. Oziroma, če je farmacija izjemno daleč, če je lekarna izjemno daleč, lahko diagnozo postavijo po telefonu, če poznajo živali zdravila lahko predpišejo in jih, in jih prodajo kmetom, ki imajo veliko živine. Pogosto, vsaj na finskem, se zgodi, da kmeta loči 200 km od prve lekarne oziroma uh, veterinarja. malce nerealistično je torej od kmeta pričakovati, da bo šel 200 km po recept in potem morda še 200 km za to, da kupi zdravilo. Glede človeških zdravil, pa se mi zdi, da imamo izjemno majhne trge za veterinarska zdravila, kar je veliki ziv, zlasti, kar zadeva inovacije, ki prihajajo zelo počasi. preko torej, se pogovarjamo o živini, se moramo zavedati, da ima pač, da obstaja različne potrebe za živino, kot pa za domače ljubljenčke in tako naprej. Veterinarjev ne bi smeli obtožiti zato, ker želijo svojim strankam pač nuditi dobro storitev in včasih uporabijo človeško zdravilo, če nimajo na razpolago zdravila za živali. V poročilu se izpostavlja tudi zaščita okolja, kar je izjemno pomembno. Pozitivno v prihodnosti se lahko izognemo kakršnekoli ukrepom, ki bi ogrozili okolje in zlasti vodna telesa. menim, da bomo najboljši rezultat dosegli, če bomo učinkovito sodelovali, je pa ta zakonodajni svežen izjemno kompleksen in gospod Grostat je opravila izjemno dobro in profesionalno delo. Hvala. Thank you very much. And... Najlepša hvala. Gospod Hoisting za skupino zelenih. Ja, ich darf Frau Grosset erstmal auch herzlich danken für die Arbeit äh, und wir sind uns auch an etlichen Punkten einig. Hvala lepa za besedo. Äh, v zvezi s poročilom gospe Grostet lahko povem, da se z nekaterimi točkami seveda strinjamo. Rad pa bi äh, izpostavil to, da äh, predlog komisije ne ustreza realnosti. V Evropi namreč uporabljamo Eh, dvojno količino antibiotikov za živali v primerjavi s tistimi za ljudi in to še zlasti v živinoreji za, eh, pri, pri reji živali. In um, to besedilo tega ne popravlja. Zato bi gospa Grosset morala natančneje opredeliti ta profilaktični vidik. Tega bi bilo treba prepovedati in o tem sploh ne razpravljati. Potem pa metafilaksa. Um, to je vprašanje, ki ga postavljam. Ne bi se v to spuščal bolj v podrobnosti, ampak gre za to, da s temi antibiotiki v bistvu zdravimo več zdravih živali, kot pa uh, bolnih in sprašujem se, ali eh, je to primerno in ali morda lahko ločeno obravnavamo zdrave živali in bolne živali. Prepoved eh, internetne prodaje zdravil, s tem se vsi strinjamo. Mislim, da na dolgi rok takšna prodaja ujde nadzoru in s tem tudi celotni trg. Tako da s tem se povsem strinjamo. Uh, Eh, še nekaj bi želel povedati, glede na nov razvoj na tem področju imamo problem. Določena industrija eh, razvije določen proizvod samo takrat, kadar predvidi dovolj dobro prodajo in dobiček iz eh, razvoja tega proizvoda. In mi pa ulagamo v raziskave, ker upamo, da naj bi industrija Um, proizvajala proizvode, ki bodo imeli večji učinek bolj na dolgi rok. Zato se sprašujem, ali naj res vse to prepuščamo industriji ali naj kakšne stvari določa tudi država, ker nekatere stvari potrebujejo pač več časa za to, da jih uh, razvijemo. Um, tako da to bi morali morda tudi upoštevati. Uh, Vsekakor je to zelo pomembna točka in gospa Grostet je um, pravilno osvetlila vsa ta vprašanja. Vsekakor pa mislim, da veterinarska zdravila pred letom 2013 niso bila podvržena okoljskim testom in Samo pet odstotkov eh, zdravil namreč ostane v živali, 95 odstotkov pa jih gre v okolje. Eh, to je bilo ugotovljeno tudi vsebnosti tal in vode v Nemčiji, tako da je treba okrepljeno preučiti tudi okoljski učinek eh, veterinarskih zdravil na okolje. Še pri eni točki bi si želel jasnejših definicij in sicer gre za temo rezervnih antibiotikov. E, to se vedno bolj uporablja tudi za živali. To je zelo in dolgoročno gledano sploh ni spremljivo. Tukaj smo dali komisiji prosto roko, kako definirati rezervne antibiotike. Mislim, da bi morali biti bolj e, konsekventni tukaj. Imamo seznam BHO o tem, kako definirati rezervne antibiotike torej kateri niso dopustni za zdravljanje živali. Eh, takšen seznam bi morali bolj točno določiti. No, pri številnih točkah pa smo dosegli napredek. Eh, komisiji, predlog komisije smo izboljšali, verjetno se nam bo uspelo dogovoriti še o marsikateri drugi točki, eh, tako da bo kompromis še boljši in s tem bomo izboljšali predlog komisije ter prišli bomo do dobrih kompromisov. Thank you very much and uh... najlepša hvala. Za EPD, gospod Bričini. Beh, smo partili da una, da una proposta. No, tu izhajamo iz predloga komisije, ki nam že v začetku ni bil dovolj všeč. Pre, preveč je bil nagnjen na stran farmacevskih hiš. In naprimer, ko smo govorili o večji dostopnosti veterinarskih zdravil tudi za mm, manjše vrste, kot so čebele, eh, je bilo to postavljeno kot aksijom, kot eh, dejstvo, o katerem se ne razpravlja. Eh, vseeno pa je v tem še treba razpravljati in zdaj ko, pa mislim, da smo vendarle že dovolj veliki, da lahko razumemo, da imajo farmacevtske družbe druge interese in si želijo še bolj izkoristiti ta sektor, ki ga niso dovolj izkoristili do zdaj. Ampak kakšni so naši cilji? Dobrobit živali, prehod od masovnega zdravljenja k individualnemu zdravljenju, Eh, uporabljala določenih higijenskih praks, primerna, eh, primerno ravnanje z živalmi, tudi v ekstenzivni živinoreji, kjer bi jim želeli omogočiti primernejši življenski prostor. Zdravje živali se namreč eh, posledično pozna tudi na zdravju ljudi, ampak s svojim predlogom je komisija šla v povsem drugo smer. In zato mi menimo, da je predlog poročevalke gospe Grostet uvedel pomembne popravke v uvodni predlog komisije. Že od prve razprave naprej smo podprli, podpirali prepoved pro, internetne prodaje zdravil. E, strinjamo se tudi s prepovedjo prifa, profilakse in tudi e, z metaf, prepovedjo metafilakso. E, smo proti e, Um, neomejeni veljavnosti dovoljenja za prodajo zdravil. Tudi s tem se strinjamo. Mogoče pa nekaj pridržkov, kar zadeva raziskave eh, na farmakološkem področju. Zdi se nam namreč, da teh ne bi smeli spodbujati tako, da podaljšujemo veljavnost patentov za določene molekule. Vsi namreč vemo, da se eh, na tem področju uporablja koncept eh, dodatnih inovacij. Se pravi, da se neke nove, manjše inovacije prištejejo k nekemu eh, učinku eh, oziroma mm, učinkovini, ki že obstaja. Eh, in uh, to pa na to vpliva tudi na proizvode na trgu in na njihovo ceno. Tako da tukaj bi se morali še malo pogovoriti. Sicer se povsem strinjamo z uh, uporabo uh, imena in znamke teh uh, zdravil. E, omejiti jih je treba od zdravil, ki se uporabljajo samo za ljudi, tako da tukaj gotovo potrebujemo strožji okvir. E, za zdravila, ki se jih ne sme uporabljati za živali. Uh, gre za zdravila off-label, off -label, uh, eh, ki bi se smela uporabljati samo kot skrajni ukrep. Kar pa zadeva farmakovigilanco, uh, imamo tudi tu nekaj zadržkov in menimo, da bi bilo treba situacijo malo bolje proučiti in eh, predlagati nekaj bolj učinkovitega. Eh, ravno tako podpiramo gospod Paulsen, ki pravi, da eh, se iz prodaje oziroma predpisovanja veterinarskih zdravil ne sme prijemati dobička. S tem se povsem strinjamo. Tako da To so naše stališča. Hvala. Uh, from, uh... Najprej hvala, da pa se bodo oglasili še člani odbora. Gospa Ajuso je prva. Sí, gracias, lugar... ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej eh, želim pozdraviti in čestitati gospe Grostet za to pomembno poročilo, ki ga lahko podprem skoraj 100 odstotno strenjam se s tem, da je treba to zakonodajo prenoviti zaradi težav, ki eh, jih imamo zdaj ne le pri razpoložljivosti zdravil za manjše živalske vrste, ampak tudi zaradi uporabe zdravil pri eh, nedovoljenih vrstah, pa tudi zaradi preveč upravnega bremena, ki ga to predstavlja na področju spodbujanja inovacij za zdravila in kar zadeva razpoložljivost veterinarskih zdravil. Primankuje eh, zdravil za določene vrste in patologije in to še zlasti za manjše vrste in za manjšo uporabo. Na splošno gotovo eh, ne moremo govoriti o pomanjkanju zdravil, ki se na široko uporabljajo um, ampak za manjše vrste in manjšo uporabo pa jih ni dovolj. Kar pa zadeva zmanjševanje upravnega bremena, se s tem strinjamo, vendar uh, je treba zmanjševati tisto upravno breme, ki ne prinaša nobene dodane vrednosti, pri čemer pa se moramo zauzemati za uh, eh, zajamčeno je kakovosti v povezavi z zmanjševanjem bremena. In ne na zadnje, nevarnost, ki jo predstavlja protimikrobna odpornost za javno zdravje, jih temu je treba eh, dodati tudi načelo odgovorne uporabe antibiotikov, ki jih je treba uporabljati. In zato je treba izvajati ocene eh, tveganja in koristi eh, in zagotoviti nadzor nad fa, eh, oziroma farmakovigilanco tudi na področju veterinarskih zdravil. Hvala. Hvala, gospod Linc. Ja, dank. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Takoj na začetku bi se zahvalil poročevalki. Po mojem mnenju gre za odličen osnutek poročila. Zahvaljujem se je tudi za dobro sodelovanje sam pripravljam mnenje za medicirano krmo. To mnenje je povezano tudi z zdravili za uporabo v veterini. Mislim, da sva skupaj sprejela nekaj konkretnih predlogov. Mm, za obe poročili je nujno, da poenotimo definicije, tako da bo do obstajala tudi jasna pravila glede veterinarskih zdravil in pa medicirane krme. Dobro je, da smo sedaj dosegli razlikovanje med eh, profilakso, metalakso in pa terapijo. In dobro je tudi to, da smo restriktivni, ko gre za preprečevanje torej za profilakso. Dobro je, da smo v osredje postavili ulogo veterinarja. Ne strinjam se za gospo Paulsen, da bi morali postaviti pod vprašaj pravico do predpisovanja zdravil strani veterinarjev. Je pa res, da bi morali z, znižati uporabo antibiotikov na maksimalno sedem dni. Uh, Potem nekateri izmed vas ste omenili tudi temo prodaje po spletu. Eh, zlasti v primeru antibiotikov bi morali takšno spletno prodajo prepovedati in eh, zahtevati, da, se, da za vsako zdravilo, za vsak antibiotik obstaja recept veterinarja. Eh, strinjam se tudi s tem, kar je bilo povedano o zaščiti podatkov. Eh, in pa še vprašanje uporabe človeških zdravil za živali. To bi lahko začeli izvajati na zelo omejen način in kot zadnje sredstvo. Eh, če bi prišlo do tega, pa bi seveda morale dovoljene sprejeti tudi veterinarske oblasti. Uh, Eh, tako eh, torej veterinarski uradi, tako da o tem ne bodo odločali sami veterinari. Zato no, se mi zdi dober predlog. Veselim se nadaljnega sodelovanja. In uh, menim, da bi morali na vse skupaj gledati kot na svežen, torej na veterinarska zdravila in medicirano krmo. Uh, To bi morali obravnavati kot svežen. Sedaj je za veterinarska zdravila pristojen odbor za kmetijstvo, tako da bi se morali tudi s tamkajšnjimi poročevalci uskladiti um, pri sprejemanju kompromisov. Gospod podpredsednik Vajč. Opravdu poděkovat paní zpravodajce, protože. Uh, gospod predsedujoči, tudi jaz se zahvaljujem gospe poročevalki in kot drugi poročevalci v senci želim tudi jaz pozdraviti um, njeno poročilo, ki skuša zasledovati zelo hvale vredne cilje, vendar pa pri tem ni najbolj uspešno, po mojem. Najprej pri oceni učinka predloga komisije. Uh, nam ni jasno, ali je eh, ta usklajen s cilji, ki jih navaja in poročilo gospe Grostet je že dober korak v pravo smer. Vendar pa predlog komisije v bistvu lahko situacijo le poslabša. Zdi se, da je to njegova možna posledica, saj ne upošteva odgovornosti pri registraciji zdravil, ne upošteva določenih specifičnih lasnosti nekaterih proizvodov in mislim, da to vrstna veterinarska zdravila niso dovolj jasno opredeljena. Vsaka vrsta zdravil bi morala ustrezati vsem zahtevanim pogojem. In glede farmakovigilance se mi zdi, da se premalo govori o različnih odgovornih za dajanje na trg. Zato bi rekel, da predlog, kot ga je pripravila komisija, dopušča široke možnosti za dajanje na trg določenih zdravil, eh, ki lahko škodijo zdravju živali in tudi zdravju ljudi. In mislim, da bi morali predvsem, kar zadeva protimikrobno odpornost, eh, pripraviti še nekaj predlogov sprememb. ta predlog sicer skuša podati rešitve za celo vrsto problemov, vendar pa se vendarle specifične težave še kažejo zlasti na področju nadzora in to v zvezi s protimikrobno odpornostjo in to je gotovo področje, na katerega se moramo najbolj osredotočiti. Sicer pa lahko o tem dosjeju zauzamemo skupno mnenje, saj ne gre za politično stališče, gre za namreč širše vprašanje, ki zadeva zdravje ljudi in živali. In um, to je nekaj zelo pomembnega, zato se veselim našega nadaljnega sodelovanja in mislim, da bi vse moralo pripeljati do dobrih rezultatov. Jar. Gospod Jar. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki. Mi vsi skupaj želimo izboljšati predlog komisije, to je tudi ponavadi naša naloga, da izboljšamo predloge komisije in jih bolj približamo praksi. Imam še nekaj pripomb. Hvala lepa, da lahko tukaj spregovorim tudi v imenu odbora za kmetijstvo. Najprej. Eh, strinjam se s tem, da je treba spletno trgovino z zdravili, z veterinarskimi zdravili prepovedati, kajti to bi nam lahko ušlo izpod um, vajet eh, v IT in potem vsega skupaj več ne bi mogli nadzorovati. Potem drugo vprašanje, kaj se lahko naredi veterinar. Tukaj sem drugačnega mnenja. Menim, da bi moral imeti veterinar možnost, da predpiše in eh, da na razpolago veterinarska travila. Gospa pa vsem pravi, da bo vse skupaj zaradi tega draže, ampak. Jaz sem med tistimi, ki ne želi vzeti veterinarjem so odgovornosti. Seveda je treba spostaviti dialog med eh, živinorejci in veterinari, tudi ko gre za terapijo. In če gre za zgrešeno terapijo, potem mora biti veterinar za to so odgovoren. Ehm, zato ker ni samo postavil diagnozo, ampak je tudi predpisal zdravilo in terapijo. Glede stroškov naj kot kmet povem naslednje. Eh, češ, da so veterinarska zdravila glavni strošek živinorejcev, to ni res. Tržno gledano je dobro, da zdravila niso prepoceni. Potem naslednja pripomba, prepoved človeških zdravil ali rezervnih antibiotikov. Jaz si tukaj želim, da eh, bi najprej morali rezervne antibiotike natančno definirati eh, in potem bi tudi prepovedali njihovo uporabo v veterinarski medicini. To bi se mi zdelo najbolj smiselno. Gospa Paulsen in drugi kolegi so povedali, da moramo poskrbeti tudi za domače živali. Tukaj je veliko negotovosti. Eh, vsak eh, ljubi svojo domačo mačko in ji kar daje zdravila, ki jih sam jemlje in to je izredno problematično. Kolega Linci je tukaj podal dober predlog. Če nam ne uspe tega sploh prepovedati, potem moramo vse zagotoviti, da je uporaba človeških zdravil za živali zelo, zelo omejena. Eh, če veterinar ugotovi, da je potrebno zdravilo iz humane, mm, iz humane medicine eh, za zdravljanje živali, potem mora to potrditi tudi nek višji veterinarski urad. Eh, kajti tukaj ne smemo širiti te protimikrobne odpornosti. Eh, in pa še nekaj, vprašanje statistike, opazovanja. Eh, tudi sam bi si tukaj kot poročevalka želel, da, te, da to ne bi veljalo samo za področje kmetijstva, ampak tudi za področje človeške oziroma humane medicine. mislim, da bi morali imeti tudi kakšno predstavitev na to temo. Jaz sem do sedaj eh, iz različnih konferenc eh, izvedel veliko zanimivega. Eh, tako sem se naučil, da če bomo v veterini in pa v humani medicini nadaljevali tako kot sedaj, potem bo nekega dne uporabe uh, antibiotikov sploh konec. Merci, euh, Merci, euh, ja, hvala, gospod predsednik, in hvala, gospa Grostet, za vaš trud, saj ste morali zelo veliko dela vložiti v to poročilo. Uh, Sama bi želela eh, se ustaviti pri problemu antibiotikov, potem pa še k inovacijam. Najprej, kar zadeva antibiotike, pogledajmo, kaj se, je, kaj se dogaja na Danskem. Rečeno je, da je Danska zmanjšala predpisovanje antibiotikov, tako da je eh, predpisala postopek. Živinorejci morajo vsakeč, ko uporabljajo antibiotike, to javiti nacionalni agenciji. In, um, po mojem je tak način sodelovanja uh, uh, nujen, tudi to ločevanje farmacevtov na eni strani in uh, veterinarjev na drugi. In to ni tako zelo težko, uh, ampak preprečiti moramo prav to, kar se tu dogaja. Veterinari dobivajo del svojega dobička s prodajo zdravil iz strani farmacije in zato je treba to ločiti. Drugič, kar zadeva inovacije, se pa žal ne strinjam z vami, gospa poročevalka, pri predlogu spremembe 42, kjer pravite, da mora biti obdobje za zaščito novih um, tehnoloških proizvodov pet let. Po mojem je to zavora za konkurenčnost in za. E, inovacije. Namreč, če želimo inovacije res podbujati, ne rabimo takih rokov. Ne moremo določati rokov za dostop do zdravil. Isto velja za patente. Tudi to lahko ovira inovacije. Pravite, da veterinarska industrija ni velik trg, ampak vendarle je to trg, ki je težak 2 milijardi evrov. To ni zanemarljivo. Uh, in to se lahko tudi primerja s trgom za uh, zdravil za ljudi, ki pa je od 15 do 20 milijard. Um, vsekakor mislim, da zgolj opozarjanje na tem področju ni dovolj, potrebna so redna poročila o uporabi teh zdravil. Zdaj pa, kar zadeva. Uh, varovanje okolja. Me zanima, kaj za vas pomeni okoljska monografija. Ali je to povezano z um, molekulami, ki se pojavijo v okolju? Namreč kaj se dogaja, ko mi živalim damo zdravila? Prvi element, kjer se njihove sledi pojavijo, je voda in tla. Tako da Eh, namreč pogosto dodajamo zdravilom druga sredstva, ki olajšajo njihovo absorpcijo. Eh, Naprimer, glukozat, to je aktivna molekula, ampak ta eh, ne učinkuje enako sama ali pa s spodbujevalcem, ki se imenuje Roundup. Eh, tako da upam, da bomo eh, tukaj lahko prišli do kompromisa, ki bo peljal k dobri uporabi teh zdravil in tudi k eh, višji zaščiti človekovega zdravja. Namreč antibiotiki se ne smejo uporabljati za živali in za ljudi istočasno, saj imamo cel seznam tistih, ki se lahko uporabljajo za ene, ne pa za druge. Tack. Hvala. Gospa Gutan. Först och främst vill jag understryka alla de... Eh, och... Najlepša hvala. No, najprej ne povem, da se strinjam z vsemi tistimi, ki so izpostavili, kako pomembno je to vprašanje za prihodnost. Eden izmed kolegov je omenil tudi protimikrobno odpornost in kaj to pomeni za to vprašanje. Ja, strinjam se. Uh, v končni fazi gre za življenje ljudi. Že danes a, lahko vidimo, kako obupani so nekateri naši državljani in a, to bomo opažali vse bolj pogosto v prihodnosti. Tako da je delo na tem, da se je izjemno pomembno. Prav tako želim izpostaviti tudi to, kako pomembno je, da se zavedamo, kakšne povezave obstajajo med neprimerno uporabo penicila pri živalih. Na ta način pravzaprav rejci kompenzirajo to, da nimajo primernih, eh, primerne infrastrukture za zagotavljanje dobrega zdravja živali nasploh. In v Evropski uniji Prepogosto zanemarjamo življenjske pogoje um, živine in živali nasploh. Zato moramo dodati predloge sprememb, s katerim bo jasno, kakšne povezave obstaja med protimikrobno odpornostjo in pa to um, nekontrolirano uporabo antibiotikov jasno mora biti, da je prvi najpomembnejši korak to, da izboljšamo življenjske pogoje za živali. Prepogosto so živali preveč natrpane v enem prostoru, naprimer eh, prašiči, ehm, zaradi česar zbolijo in potem jim dajo antibiotike, naprimer penicil. Če oziroma izboljšanje življenskih pogojev za živali je izjemno pomemben element te razprave, ki ga moramo vključiti v a, uh, to temo. Na ta način bomo lahko znižali število zdravil, ki se uporabljajo. Tu imamo pravzaprav neke vrste dvojni cilj, obstaja pa veliko, konf, veliko naskrižnih interesov na tem področju. Zlasti naprimer pri veterinarjih, ki služijo s predpisovanjem zdravil. Ne vem, kako bomo lahko to težavo rešili, če se ne bomo lotili tudi tega vprašanja. Francoski veterinari bi mi morali razložiti, kako bi lahko zagotovili nižjo uporabo zdravil, zato ker se vse skupaj ne steka dobro. Najlepša hvala. Gospa Skraje Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats, uh, mevrouw Krostet. Ik ben ontzettend blij dat ik uh, sinds ik hier. Najlepša hvala. Najprej, gospod poročevalka, naj povem, da sem izjemno zadovoljna, da ste se lotili te teme in da lahko sodelujemo na tako dober način v zvezi s tem vprašanjem, kot rečem, oziroma kot veste, pač prihajam iz nizozemske. Že več let uh, se ukvarjam s eh, kmetijskimi vprašanji, z kmetijami in tako naprej. In mislim, da nam da smo uspeli doseči že veliko. No najprej ne pokomentiram na to vprašanje veterinarjev. Pogosto se jih tule omenja na zelo negativen način. ELS je organiziral tudi zaslišanje v zvezi s tem vprašanjem. Pri nas je situacija malce drugačna, pri nas doma. V vsakih 14 dni morajo pri nas veterinari obiskati kmetijska gospodarstva, tam pa spremljajo, kakšna je situacija, jih zabeležijo spremembe, sledijo situaciji in tako naprej. Omenjen je bil cilj 55 odstotnega znižanja. Ampak tu govorimo o človeškem zdravju in o zdravju živali. In ne gre samo za informacije, ki se zagotavljajo kmetom, ampak vsem zato, ker gre v končni fazi tudi za vprašanje javnega zdravja. Pa še nekaj bi želel izpostaviti, ker zaenkrat eh, ni še nišče omenil. Eh, krma, krma živali. Na nizozemskem želimo upeljati nek, eh, neko, nek mehanizem monitoringa za krmo, zlasti za govedorejo ampak če bomo uvedli nek sistem nadzorovanja krme, moramo zagotoviti, da bo sistem harmoniziran v Evropski uniji. Dobro, na nizozemskem smo šele začeli s tem, nadzorujemo tam okoli ni cela nič ena odstotkov a, krme, ampak a, v drugih državah članicah nadzorujejo še manj. Pogosto pač slišimo takšne in drugačne številke, takšne in drugačne dokaze. Uh, Ampak mislim, da se moramo tega vprašanja lotiti skupaj. Zadnjič smo obravnavali tudi um, perutnino in uh, profesorica iz Utrehta je imela predstavitev na to temo in sektor uh, perutnine. Mislim, da bi lahko podprl ta predlog. Najlepša hvala. Gospa Alken za zelene. Tak, Herr Formen. Oplot li uh, øh, in ekstra bemerkning in polek. Hvala, gospod predsedujoči. Še samo bi želeli nekaj dodati. Na podlagi tega, kar se je ravno kar zgodilo pri nas. Na Danskem imamo zelo strok nadzor nad uporabo zdravil v kmetijstvu. Smo najboljši med najslabšimi, tako rekoč. No, situacija je pa kljub temu izjemno resna na naslovnici enega izmed naših glavnih časnikov, politiken, danes lahko preberemo, da so otroci, ki so zrasli na kmetijah, kjer gojijo, kjer, eh, kjer eh, se ukvarjajo s prašičjo rejo, da imajo ogromno zdravstvenih eh, težav. Tudi v bolnicah pravzaprav včasih zavrnejo oskrbo osebam, tistim, ki prihajajo iz kmetij, ki se ukvarjajo z rejo prašičev. Torej, skratka, menimo, da bi morali zares zagotoviti to diferencijacijo interesov, ki je bila omenjena. Da nas križijo interese, ne sme prihajati. In tu ne gre pravzaprav za vprašanje nekih moralnih standardov zdravnikov oziroma veterinarjev. veterinari so včasih lahko pač odvisni od veterinarskih, od uh, eh, farmacevske industrije, imajo delnice v teh podjetjih. In prav nepomembno je, če je ta veterinar dobra oseba, če je, ne vem, zvest svoji ženi in podobno, to nam je posebno vseeno. Pač zagotoviti moramo, da bomo imeli ločene interese, da bomo uvedli to ločnico u Evropi bi morali za, pač upravnim pravom zagotoviti to ločevanje, da skrižni interesi morajo biti prepovedani. Nobenih povezav ne bi smeli imeti med pač farmacevtsko eh, industrijo in pa veterinarije. Najlepša hvala. Tu imamo predstavnike tudi iz, iz ECDC-a in pa Evropske agencije za zdravila. Zanima me, če bi želeli karkoli dodati ali pokomentirati. Not, then... Če ne, potem dajem besedo. No contribution. Okay, then we would uh, um, step ahead. No, če nimate komentarjev, dam besedo gospodu Risu, predstavniku komisije, izvolite. Ja, najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči, najlepša hvala za to poročilo. Najlepša hvala tudi vsem poslancem, ki so se odložili te izjemno pomembne razprave. Sam bom pokomentiral prav glavnih tem, ki izhajajo iz tega poročila in iz današnje razprave. Prvo, pomembna točka te razprave so opredelitve, ki jih uporabljamo v našem predlogu. Na no, zvezi s tem, naj najprej povem, da je komisar izjemno zadovoljen, ker je lahko priskočil na pomoč tako rekoč parlamentu in svetu v zvezi s opredelitvami. Prav tako pa želim povedati, da načeloma definiciji ne moremo ažurirati z delegiranimi akti. Enkrat, ko jo bomo sprejeli, bomo morali z njimi živeti več let oziroma celo več desetletij. Ko smo pripravljali ta predlog, smo poskušali na boljši način definirati te in one zadeve. Preprosto ni bilo, ampak eh, se namravamo zares potruditi za to, da bi pomagali. Druga zadeva, ki jo želimo omeniti, pa so, so te spodbude za inovacije. Eh, to vprašanje je izjemno kompleksno, zato bi želel izpostaviti to, da so ti predlogi sprememb nekaj, kar bi lahko pod vprašaj postavilo sam, sam koncept komisije in sicer, da bi razvili tudi veterinarska zdravila za manjše vrste. Kako bi sistem, ki ga je predlagala komisija, soobstajal s sistemom, ki ga je predlagala poročevalka? To je glavni, glavno vprašanje. Komisija je pripravljena ponuditi vse odgovore in pomoč za to, da bi zagotovili, da bo besedilo v končni fazi dosledno. glede protimikrobne odpornosti. To je izjemno pomembna prioriteta tudi za Evropsko komisijo. Pozdravljamo torej različne predloge za to, da bi bil sistem stroži. Ampak zavedati se moramo tudi, kakšne so omejitve tega predloga in moramo videti, kako bo ta, se, se ta sistem ukljapljal z drugimi sistemi. Te predlogi morajo namreč dobro delovati skupaj, zato da bi zagotovili pač neprimerno uporabo um, antibiotikov. Potem pa tuš vprašanje paralelnega voda in paralelne distribucije. Uporaba off-label, torej zunaj okvira dovoljenja, je predvidena v členu 115 in 116. In to ni isto vprašanje, kot pa vprašanje usporednega uvoza oziroma distribucije. Komisija ni predlagala novih pravil za, za usporedni uvoz, zato ker smo bili mnenja, da evropskih pravil ne potrebujemo, zato ker obstajajo že nacionalni predpisi glede distribucije, ta predlog pa pozdravljamo in menimo, da so nove smernice za distribucijo na ravni Evropske unije nekaj, kar se bo znalo sprejeti v prihodnosti. V humani medicini imamo že dobre primere, ko je komisija sprejela smernice v zvezi s dobrimi praksami za distribucijo že leta 2013. Tako da bomo še premislili, kako ta vidik vključiti v končno besedilo. Potem harmoniza harmonizacija. Hm, komisija ni posem prepričana, kaj pokriva ta koncept harmonizacije uporabe eh, oziroma pogoje uporabe in kako je to povezano s harmonizacijo vrst. za katere vrste, naprimer, upračevalka meni, da niso primerne za harmonizacijo, to vprašanje bi morali še preučiti, zato ker je izjemno kompleksno. Glede farmakovigilance smo si pribeležili predlog, ampak spominjamo na to, kako pomembno je naš cilj, da bi znižali uh, birokracijo na področju farmakovigilance in pa to potrebo po doslednosti. Kombinacija dveh sistemov zna biti bolj obremenjujoča kot pa učinkovita. Tako da, ampak o tem bi se lahko pogovorili in to pojasnili še z Evropsko agencijo za zdravila. Potem uporaba off-table in pa kaskadna uporaba, te amandmaje pozdravljamo in se o njih še lahko pogovorimo. Glede okoljske ocene tveganj, se strinjamo s ciljem, da okoljskih študij ne ponavljamo, če za to ni neke znanstvene obrazložitve. Kakršenkoli realističen predlog za to, da bi ta cilj dosegli, se nam zdi dober. Naprimer, če je ta predlog v zvezi z monografijo izvedljiv, ga kaže preučiti, ampak potem se je treba pogovoriti še z MAI-om, zato ker ima že nekaj izkušenj s to vrstnim delom. In potem pa še zadnja točka, označevanje, etiketiranje. Mi se zauzemamo za najbolj preproste zahteve za označevanje. To je bilo v preteklosti opredeljeno kot največje upravno breme za podjetje v trenutnem sistemu. Pa še zadnji komentar. Veterinari, tudi te ste omenili v današnji razpravi. Um, s tem predlogom ne želimo urejati situacije veterinarjev, ampak zdravil. Seveda pa moramo tudi zagotoviti, da so veterinari kot neodvisni strokovnjaki eh, zavezani k spoštovanju glavnih ciljev tega predloga, ki vključujejo tudi boj proti, proti mikrobni odpornosti in pa zauzemanje za manj uporabe antibiotikov. Najlepša hvala in smo pripravljeni na, na, na nadaljevanje dela. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo nazaj poročevalki. Gospe Groset. Euh, euh, Prav, najlepša hvala. Euh, želim se zahvaliti tudi vsem kolegom, ki so se oglasili. Mislim, da se vsi strinjamo z usmeritvijo tega poročila in mislim, da smo lahko prepričani, da bomo skupaj lahko prispevali k učinkoviti in koristni novi uredbi, ki bo prispevala k rešitvi cele vrste problemov, ki jih imamo danes. E, zato naj vsem povem, da sem si zabeležila, kar ste povedali. Ogledala si bom eh, predloge sprememb, ki jih boste vložili in gotovo eh, bomo skupaj opravili to delo ter pripravili dobro uredbo. Eh, če naj se odzovem na eh, določene točke, ki so bile izpostavljene, vse podrobnosti se sicer ne bom mogla eh, spuščati. Poročevalec v senci Tanašesku je se zauzemal za mehanizem za umik nedovoljenih zdravil, to seveda podpiram, kar ehm, zadeva to centralizirano delovanje, Eh, se s tem strinjamo. Tudi številni predlogi sprememb so bili že uloženi eh, v zvezi s tem. Vendar pa eh, je situacija na trgu taka, da ti centralizirani postopki niso še povsod možni, tako da moramo biti pragmatični in upoštevati to, da obstajajo v državah članicah različne prakse. Kar zadeva predpisovanje in prodajo, je predpisovanje zapisano še zlasti v mojem predlogu spremembe številka 81, um, kjer je predpisovanje eh, vezano z eh, zdravljenjem. Potem izpostavljeno je bilo, izpostavljena je bila tudi ločitev um, in vemo, da imamo različne prakse. Skandinavske države so tukaj eh, dosti naprednejše in zato bi morali skušati te prakse seveda razširiti, vendar pa se mi zdi danes zelo težko, skoraj da nemogoče, ukiniti to ločevanje zato, ker imamo eh, kmete v zelo različnih situacijah, nekateri so zelo oddaljeni od veterinarjev in od dostopa do zdravili in moramo vse to upoštevati, zato da ne bi prišlo do zlorab. Kar zadeva profilakso, eh, se eh, povsem strinjam s tem, kar je povedala gospa Paulsen in predlog spremembe 97 tudi to upošteva, kar pa zadeva metafilakso, Eh, je ta še vedno neizogibno potrebna, če želimo preprečiti okužbo eh, celotne črede. To je pa, da, seveda pomembno od vrste reje. Če gre za rejo piščancev, med piščanci se določene bolezni zelo hitro razširijo. Ne moremo samo enega piščanca ločiti od drugih. Mogoče tako ločevanje je lažje izvajati pri govedu, naprimer. Tako da tu moramo razumeti, da gre za praktične težave, ki jih je treba rešiti. Ravno tako uh, gospa Avsen pravi, da je treba. Um, da je treba Eh, te živali ločiti od drugih in eh, seveda se s tem strinjamo, vendar moramo tukaj pač delati uh, v najboljši možni smeri. Kar zadeva okoljske skrbi, se tudi s tem strinjam, uh, kar pa zadeva to okoljsko monografijo, ki sem jo predlagala. Nekaj dodatnih pojasnil sem v zvezi s tem pripravila, glede na to, da ste me za to uh, prosili, še zlasti gospari Vazi. Gre za to, da določeno učinkovino ocenimo v prvi fazi, na to pa ocenimo tudi učinek določenega proizvoda v povezavi z drugimi uh, snovmi, um, ki ga spremljajo, ki to učinkovino spremljajo. Uh, in na to je treba pripraviti tudi oceno učinka za posamezen proizvod. Eh, ki bo temeljila na oceni učinkovin v proizvodu. To jasno pomeni določene praktične posledice in zato eh, pozivam komisijo, da nam pripravi podrobno poročilo, da bomo lahko te podrobnosti eh, razčistili. Potem pa kar zadeva seznam kritičnih antibiotikov, sem pripravila amandmaje 38 in 39, v katerih predlagam, da naj se ta seznam pripravi na podlagi znanstvenih kriterijev in eh, tako, da se sledi priporočilom Evropske agencije za zdravila. Eh, kar nekaj negotovo, negotovosti je glede oblikovanja tega seznama in sama bi želela eh, od komisije izvedeti, eh, kaj natančno namerava uvesti kot kriterije za vzpostavljanje tega seznama. Še veliko drugih vprašanj je bilo izpostavljenih in eh, povedala sem že kolegom, da žal ne morem um, predolgo govoriti o tem, ampak za vse, kar je bilo povedano, se zelo zahvaljujem vsem kolegom. Zelo zadovoljna sem, da uh, to poročilo zbuja med njimi toliko interesa in še kolegi, ki uh, je zadolžen za medicirano prehrano, uh, bi želela povedati, da je seveda treba um, uskladiti obe besedili. Sej sva že delala skupaj, bova pa še nadaljevala. Tako da še enkrat hvala vsem. Uh, S tem delom bomo nadaljevali vsi skupaj in tako res upam, da bomo skupaj prišli do dobrega besedila. E, zato pričakujem vse vaše predloge. Hvala. Of... Najlepša hvala. Glede naslednje časovnice, v zvezi s tem poročilom, ne povem, da je rok za odajo predlogov spremen 15. juni ob štirih popovdan, izmenjava mnen v zvezi s predlogi sprememb 15, 15. in 16. julija bomo imeli to dvodnevno zasedanje. Pričakujemo, da bomo imeli glasovanje na odboru 22. septembra na našem odboru in ve, popolnitnem odboru, zaenkrat pač nimamo nikakršnih informacij glede glasovanja na plenarnem zasedanju. Je pa vse skupaj odvisno od pogajanj. Eh, Hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi. Zahvaljujem se poročevalki, poročevalci poslancem v senci in pa ostalim poslancem. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za spremembo uredbe številka 726 skozi 2004 o postopki skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila. Najprej dajem besedo poročevalcu, gospodu Čiprijanu Tanasesku. Hvala, gospod predsedujoči. Kot je že bilo povedano v tem odboru, menim, da je komisija pravilno predlagala, da ločimo dovoljenja za dajanje na trg veterinarskih zdravil in pa zdravil za uporabo v humani medicini. Na ta način lahko upoštevamo posebne potrebe veterinarskega sektorja. Prav tako pozdravljam uskladitev za Lizbonsko pogodbo. No, kot je razvidno iz mojega osnutka, kratka poročila pa obstaja tudi mesto za nadaljne izboljšave. Strinjam se z predlogom komisije, da bi pristojbene za agencijo in pa za nacionalne pristojne oblasti, eh, torej, te bi morale biti določene s pomočjo izvedbenega akta. Evropski parlament bi moral sodelovati pri določanju pristojbin te agencije in to skozi običajni zakonodajni postopek. Predlaga se nekaj predlogov spremen, zato da bi pojasnili načela, ki se nanašajo na pristojbine, ki so mm, plačljive agenciji, tudi pojasnila v zvezi z eh, členi 6, 7 in 3, kjer eh, je, so določeni viri prihodkov agencije tako na področju veterinarske, kako tudi humane medicine. Prav tako mislim, da bi morali ločiti med posameznimi vrstami prihodkov, ki prispevajo v proračun agencije. Drugi predlogi spremembe eh, želijo uskladiti to uredbo z revidirano finančno uredbo, ki daje agencija možnost, da imajo dostop do drugih virov financiranja Eh, in eh, ki omogočajo tudi sodelovanje pri eh, recimo pobudi za inovativna zdravila ali pa pri sedmem, zakon, sedmem okviru za raziskave in razvoje. Potem pojasnujemo tudi vlogo Evropske agencije za zdravila pri dajanju na trg in odobritvah zdravil skozi centralizirani postopek. Uh, Um, prav tako usklajujemo vse skupaj z uredbo 297 uh, skozi 95 uh, in pa z uredbo iz leta 2014 o farmakovigilanci. Um, pa bo ostala v veljavi, dokler ne bo sprejeta nova zakonodaja o pristojbi na sedem cilje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj dobijo besedo poročevalci v senci, najprej v imenu ILS. E Gospa Grostep. Ja, hvala, gospod predsedujoči. V bistvu nisem poročevalka v senci, to je gospod Žirjo, moj kolega, ampak ker ga danes ni, me je prosil, da to storim na mesto njega in rade volje podam njegov prispevek. Seveda, eh, Eh, morajo biti vsa ta besedila, ki zadevajo skupno temo, usklajena med seboj. Moj kolega Žirjo želi čestitati kolegi Tanašeskoju za eh, poročilo in se strinja z vsemi bistvenimi točkami ter se vam tudi zahvaljuje za zelo dobro sodelovanje. Gospod eh, Sirju pa je zaskrbljen zaradi dveh točk prva je tista, ki zadeva eh, nadomestila oziroma eh, plačila za Evropsko agencijo za eh, zdravila. To bi bilo treba namreč z nekim izvedbenim aktom določiti in želel bi, da komisija pripravi nov zakonodajni predlog v zvezi s tem. In drugi, druga točka, rok za podelitev mandata komisiji. Eh, ta rok oziroma to trajanje eh, ni omejeno v začetnem predlogu, poročevalec predlaga pet let, gospod Sirijo pa bi želel narediti korak ehm, napr, proti komisiji in eh, meni, da bi to obdobje moralo biti sicer neomejeno, ampak saj je zapisano, da bi više od pet let. Tako to eh, so pripombe, ki bi jih podal gospod Sirijo za stranko ELS, če bi bil danes tukaj. Hvala. ECR. Hvala lepa v imenu EKR, gospod Pehajnen. Na počasku želim podinkovati za projekt svojega zdanja. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil poročevalcu. Cenim njegov angažma in predanost. V imenu skupine EKR bi želel eh, izraziti podporo poročilu. Mislim, da je poročevalec ubral zelo razumen pristop. Vse skupaj bi bilo treba strniti v enem zakonodajnem aktu. Prav tako se strinjam z tem, da je treba uvesti načelo ločevanja ko gre za odobritve za zdravila v veterinarski in pa v človeški medicini. Nimam pa vseeno nekaj pomislekov tukaj. Naprimer, mislim, da ne bi smeli dopuščati nižanja naših standardov. Nekateri generiki so v uporabi že dalj časa in zato niso problematični no, pri inovativnih zdravilih pa bi se lahko pojavili določeni problemi. Enako velja za antibiotike. V primeru inovativnih zdravil in pa antibiotikov morajo biti postopki usklajeni s tistimi, ki veljajo za promet in nadzor zdravil za humano uporabo. podpiram določbe o pristojbinah. Mm, torej, gre za pristojbine Evropske agencije za zdravila in uh, gre tudi za pristojbine pristojnih uradov držav članic. Mislim, da bi tukaj morali uskladiti določbe v državah članicah. Samo na ta način bomo prišli do kompromisa, ki bo spremljiv tako za industrijo, kakor tudi za naše vlade. Jasno je, da bo industrija tukaj soočena z določenimi stroški, zlasti, ko bo šlo za nišna zdravila. Tukaj bi lahko šlo za velike vsote. Imam nekaj pomislekov v zvezi z preglednostjo. Govorim o členih 6, 7, tretji odstavek. V tretjem odstavku je zapisano druge storitve, ki jih ponuja Agencija za zdravila. Kaj to pomeni? O kakšnih storitvah govorimo? Eh, tukaj tolmačenje ne bo enostavno. in uh, to bi lahko proj, povzročilo više stroške za proizvajalce, zato mislim, da so tukaj potrebna dodatna pojasnila. Že prej sem spregovoril torej, v razpravi o poročilu Grostet in uh, takrat sem govoril o podatkovnih bazah, o letakih, o označbah, tukaj je prav tako treba zagotoviti ločevanje humanih in pa veterinarskih zdravil. To je pomembno tako za bolnike, kakor tudi za kmete in pa veterinarje. Eh, Stosovane pri dopuščanju lekov veterinarnih narinek imajo biti. Sedaj še nekaj besed o pristojbinah pristojbine morajo biti prilagojene razvoju industriji. Sam sem se večkrat sestal s predstavniki industrije. Videti moramo, da veterinarska zdravila proizvajajo predvsem majhna in srednje velika podjetja, ne pa velika farmacevtska podjetja. In tukaj moramo biti izredno previdni. sektor mora določen delež denarja nameniti inovacijam in razvoju novih proizvodov. In zato morajo biti pristojbine takšne, da ne bodo izkrivljale konkurenčnosti. Hvala lepa. Naša skupina bo vložila nekaj predlogov sprememb. Čestitam gospodu Tomasesku. Thank you very much. The next speaker from the other side is Hvala lepa, gospa Majstner je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, tudi v imenu skupine ALDE se zahvaljujemo poročevalcu. Gre za precej tehnični eh, dosje, ki je seveda povezan z tem, o katerem smo razpravljali prej. Gre za eh, dajanje na trg in nadzoru zdravil za uporabo v humani in pa veterinarski. Eh, stroki, torej tukaj bi vse skupaj strnili v eno uredbo. Podpiram to, kar je predlagal poročevalec tudi v zvezi z pristojbinami. Um, komisija je predlagala, da bi to bilo sprejeto v uredbi sveta, pa mislim, da, bi, da je tukaj potrebno soodločanje oziroma posvetovanje s parlamentom. To se mi zdi smiselno. Um, torej, to so pravzaprav glavne točke v tem poročilu in uh, pravzaprav nimamo kaj več dodati o tem. Veselim se nadaljne razprave. Uh... Hvala lepa. V imenu zelenih dobi besedo gospod Heusling. Ja, Hvala tudi. Sam se zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo. V večini točk se z njim strinjam. Poročilo je zelo tehnično, ampak eh, to seveda ne pomeni, da je delo bilo enostavno. Nekaj eh, besed o, sistem, o monografskem sistemu. Mi si želimo, da bi informacije o sestavinah zdravil bile. Zbi, eh, zbrane na centraliziran način, državam članicam pa bi potem morali omogočiti tudi enostaven dostop do teh podatkov. Podatkovna baza o aktivnih substancah mora še biti vzpostavljena eh, in eh, do te bi morali vsi imeti dostop brezplačno, prav tako bi morali to bazo redno posodabljati. To je bistvenega pomena, če želimo poskrbeti za takšen trg, kjer bo omogočeno tudi izmenjavanje informacij in kjer bo več informacij na voljo tudi za javnost. E, to je pomembno za našo skupino. Hvala, gospod Hojsling. V imenu FDD, gospod Pedičini. Grazie, predsedente. Hvala, predsedujoči. Tudi mi pozdravljamo predlog poročevalca Tomaševskoja v glavnih točkah. Načeloma se strinjamo z vsemi predlogi, ki podpirajo pravne rešitve, eh, pri katerih je Evropski parlament povsem vključen. Po našem mnenju mora biti parlament vključen na najvišji možni ravni, kadar se govori o postopkih za eh, zdravila in farmacevske proizvode parlament in svet lahko komisiji uh, naložijo pripravo pravnih aktov, potem pa moramo mi v parlamentu in v odboru za okolje preveriti uh, te delegirane akte. In če uh, se v skladu s pogodbo uh, zahteva umik, um, moramo tudi to mi. Um, odobriti. Tako da se strinjamo sicer s predlogom, ampak ga bomo še dodatno proučili v prihodnosti. Thank you, Mr. Pericini. And now uh, I would like to ask representative of the Commission, Mr. Hvala lepa. Predstavnik komisije, gospod Risto, bi sedaj besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalcem, No, seveda se strinjamo s tem, da je treba povezati ta dva zakonodajna akta. Mislimo, da določene povezave že obstajajo, ampak seveda smo pripravljeni vse skupaj še bolje pojasniti svetu in parlamentu. Poročevalec je. izpostavil predvsem vprašanje pristojbin. Tukaj bi opozoril na odločitev sodišča iz leta 2012. Sodišče je takrat ugotovilo, da je lahko izvedbeni akt komisije uporabljen za to, da se določi višino pristojbin. Ko smo preverili, katere agencije so že takšne, da jim višino pristojbin določa komisija. Smo gotovili, da smo to izvajali za agencijo za letalstvo, za agencijo za kemikalije že leta 2014 in uh, tudi, ko gre za ESMO, smo pristojbino določali tudi že v letu 2014. Zato ustrajam um, pri tem, kar smo predlagali v našem predlogu. Kar se tiče prehodnih določb za člen 70a, uh, no ker ta predlog ne uh, spreminja režima za določanje uh, pristojbin, ampak samo um, spreminja pravno osnovo. Enako velja za vprašanje sredstev agencij. Komisija bo tukaj svetu in pa parlamentu pomagala, da najdemo pravo obeseditev za ta dva člena, ki govorijo o virih eh, prihodkov agencij. Ehm, to bo upoštevano tudi pri veljavnih postopkih za podeljevanje razrešnice. To ne bo se dotikalo pravnega okvira delovanja samih agencij. No, če gre za kakšno bolj specifično vprašanje, pa bomo z veseljem na to odgovorili poročevalcu. Hvala lepa, gospod Ris. Besedo to bi spet poročevali že gospod Anasesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem kolegom in pa komisiji za njihove prispevke. Veselim se nadaljnih prispevkov in komentarjev do poteka roka za vložitev eh, predlogov sprememb. Mislim, da smo. Dobro začeli. In upam, da bomo na podlagi sodelovanja vseh upletenih dobili dobro poročilo. Hvala lepa za vaše prispevke. Veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Rok za ložitev predlogov sprememb za to poročilo je 15. juni ob 16. uri. v odboru in vi bomo glasovali 22. septembra, torej enako kot pri prejšnjem poročilu. Na plenarnem zasedanju bomo glasovali eh, ob eh, še neznanem času. Sedaj pa je naslednja točka na dnevnem redu, zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil. Besedo najprej dobi poročevalec ILS-a, e ki pa ga danes nažalost ni tukaj, eh, tako da ga nadomešča gospod Linz. Izvolite besedo. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice kot je povedal gospod predsedujoči, Alberta Desa danes eh, nažalost ni tukaj. Zato me je zaprosil, da sam predstavim njegovo poročilo. Gre za poročilo, ki je precej tehnične narave, zato se upravičujem, eh, ker bom preprosto prebral pripombe Alberta Desa. Predlog je sestavljen iz različnih heterogenih ukrepov, ki eh, želijo predvsem eh, zmanjšati človeškemu zdravju škodljive emisije iz vozil. Natančneje ti ukrepi zadevajo določanje mejnih vrednosti emisij za dušikove oglike znotraj širše skupine dušikovih eh, oksidov. Eh, potem drugič eh, gre za odpravo mejne vrednosti amonijaka za motorje težkih tovornih vozil. Tretjič gre za spremembo mejnih vrednosti emisij pri hladnem zagonu eh, in pa ukrep za prilagoditev emisij skupnih oglikov vodikov z namenom olajšanja uvedbe vozil na zemljski plin. Potem petič ukrep za dodajanje metana. Eh, izraženega z ekvivalentom glede na toplogredni učinek. Eh, to bodo morali sedaj spoštovati vsi proizvajalci. In pa naslednja točka, um, torej gre za možnost, da se največja dovoljena masa vozi, eh, skupine vozil, za katere lahko veljajo predpisi glede emisij za lahka tovorna vozila, poveča iz 2840 kg na 5000 kg. Um, naslednji ukrepi so tehnično regulativne narave, uh, gre za uskladitev z eh, Lizbonsko pogodbo in gre za to, da je treba nekatera nova izvršilna pooblastila predlagati kot orodje za izvajanje nekaterih predlaganih novih ukrepov. Uh, ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka so dobrodošli, uh, vedno ljudi namreč zboli zaradi slabe kakovosti zraka in zato bi morali omejiti onesnaževanje zraka iz vozil. Na ta način bomo tudi znižali stroške eh, za zdravje. Samo na ta način bomo dobili tudi trajnostna in čistejša mesta. Po drugi strani eh, proizvajalci tovornih vozil ne bi smeli biti prisiljeni v ukrepe, ki za njih predstavljajo nesorazmerno obremenitev. Zavedati se moramo dejstva, da se ta sektor še vedno bojuje za gospodarsko krizo, dodatni stroški in pa dodatna administrativna bremena morajo biti kar se da nizka. Eh, poročevalec eh, želi tukaj izpostaviti določene vidike predloga komisije in pa njegove predloge sprememb meni, da metan CH4 sam po sebi ni ekvivalent toplogrednim plinom. To ni plin, ki bi onesnaževal zrak in ne predstavlja nevarnosti za človeško zdravje. Uh, um, vozila na zemljski plin pa vendarle povzročajo približno 25 emisij manj kot pa avtomobili z benzinskimi motorji. Tako da lahko samo špekuliramo, kakšen tržni delež bodo v prihodnosti imela vozila na zemljski plin. Trenutno predstavlja samo majhen delež voznega parka. Uh, poleg tega obstaja še nekaj negotovosti. Uh, uh, o, glede tega, kako v prihodnosti ocenjevati količino emisij. Prševalec meni, da te majhne kategorije vozil, ki prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ne bi smeli že od samega začetka um, kaznovati za strogimi ukrepi. Uh, Komisija mora imeti možnost predlagati nove zakonodajne ukrepe, tako kot se bo izkazalo, da so tudi emisije metana problematične. Um, Torej, razširitev skupine vozil, ki bi lahko spadali med lahka uporabna vozila, to je pravilna odločitev. Uh, Ehm, poročevali si želi, da bi vse skupaj zaširili na 7500 kg. Na ta način bi se izognili dodatnemu podvanju postov in drugim administrativnim postopkom. Potem uh, emisije amonijaka, uh, te nastajajo zaradi emisij iz težkih tovornih vozil z dizelskimi motori. Uh, eh, tako imenovana se, sečnina se tukaj uporablja kot reagent. Eh, v vozilih z, v primeru težkih tovornih vozil na zemljski plin so emisije amonijaka neposredna posledica izgorevanja samega zemljskega plina. Če gre za meteorje na prisilni uži, um, Torej, če bi tukaj želeli ohraniti mejne vrednosti amonijaka, bi bili diskriminatorni eh, do te kategorije težkih uporabnih vozil, saj eh, um, bi preprečili, da bi alternativna goriva, kot so tekočinje, naftni plin ali zemeljski plin, bili uh, gospodarsko uh, smotrni. Uh, Um, potem predlagana je tudi mejna vrednost 10 ppm za vozila za motorje na kompresijski užik, torej za dizelske motorje, ki predstavlja veliko večino voznega parka. Eh, potem, kar se tiče usklejevanja za lizbonsko pogodbo, ta predlog želi. Um, uskladiti stare postopke komitologije z delegiranimi akti in izvedbenimi akti. Na ta način bi komisija imela možnost, da sprejme to vrstne akte v zvezi z vrsto predpisov, postopkov in pa menjih vrednosti eh, v skladu z standardi Euro 5 in pa Euro 6. Um, komisija bi morala dobiti pristojnost za sprejemanje delegiranih aktov in sicer od začetka veljavnosti uh, eh, 30. junija 2019, torej ko se konča trenutni zakonodajni mandat, tega ne bi smeli odlagati za nedoloženo časovno obdobje. Uh, Eh, prav tako pa bi morale veljati standardne določbe glede poročila komisije o upoštevanju prenosa pooblastil in samodajnega podaljšanja. Hvala lepa za vaše potrpljenje. Če imate nadaljna vprašanja, eh, potem prosim dajte ta nasloviti na poročevalca Alberta Desa. Thank you very much. And uh, uh, from the SND group, the shadow is Ms. Dali. Hvala lepa, gospod Dali je naslednja. Um, first... Hvala lepa. Naj takoj na začetku izrazim močno podporo konkretnim ukrepom, ki bi lahko prispevali k znižanju onesnaževanja zraka. Eh, to želimo pravzaprav tukaj doseči s tem predlogom. Prav tako podpiramo evropske ukrepe, ki so namenjeni določanju zgornjih mej za toksične emisije iz vseh vozil v Evropski uniji in strinjamo se s tem, da je treba evropsko zakonodajo uskladiti z novimi tehnolo z sodobnim tehnološkim razvojem. Imam pa pomisleke, ko gre za metode komisije, naprimer prekomerno uporabo delegiranih aktov, popolnoma, popolno odsotnost ocen učinka tehničnih ukrepov oziroma tehničnih posledic, eh, ki so predlagane v poročilu. In pa opozorila bi še na točko šest, na točko šest ki govori o zgornjih mejah. Tukaj se strinjam s komisijo, ki pravi, da eh, včasih določen tip. Um, vozila zahteva dvojno preverjanje. To pa predstavlja visoke stroške za proizvajalca in ne prinaša okoljskih koristi. Poročevalec predlaga, da bi eh, zvišali zgorno mejo eh, na, oziroma dovoljene mase na 7500 kg, ko gre za lahka tovorna vozila. Mm, jaz se strinjam s tem, da bi morala zgorna meja ostati pri 5000 kg, torej mislim, da bi se tukaj morali držati uh, izvornega predloga komisije, ko gre za maso vozil, potem še zgornje meje emisij amonijaka, uh, predlog. Uh, predlaga, da bi izključili vozila na utekočinjeni plin. Eh, res je, da je to ukrep, ki diskriminira vozila na dizelski motor. Um, torej, um, na koncu je bilo to izuzeto iz tega loga. Kar se tiče izpušnih plinov pri motorjih na hladni zagon, eh, tukaj eh, oglikovidiki eh, oziroma s tem povezane zgornje meje več ne odražata tehnološkega napredka v zadnjih letih. Prav tako ni jasno določeno, kaj so motorji na hladni vžik. Mislim, da bi tukaj morali imeti pravico do soodločanja. Pregled zgornjih mej bi morala spremljati tudi presoja učinkov za dušikove oglike in um, druge elemente. In pa še potem uh, lahka uporabna vozila Euro 5, Euro 6. Tukaj so emisije iz teh vozil uh, zelo problematične, kajti imajo največji učinek na zdravje zaradi uporabo znotraj središč mest. Eh, naši ukrepi ne smejo povzročati porasta emisij eh, dušikovih eh, oglikov, dušikovih oksidov. Euro 6, Euro 6 določba samo določa skorno mejo skupne vrednosti emisij dušikovih oglikov in to bi bilo treba spremeniti. Strinjam se za poročevalcem, podpiram predlog komisije, ampak mislim, da bi morali uporabiti običajni zakonodajni postopek, kaj ti zgorne meje emisij eh, ne morejo biti nebistven del eh, naše zakonodaje. To, o tem smo vedno določali v soodločanju. Poleg tega že, eh, mislim, da bi morali izvesti presojo učinka za določanje zgornjih mej dušikovih oksidov. Potem metan, mislim, da je to toplogredni plin in morali bi ga smatrati za ekvivalente plinov za toplogrednimi učinki. Um, torej mislim, da bi bilo tukaj smiselno, da dodamo metan pri oceni ekvivalentov glede na toplogredni učinek iz vozil. Uh, tudi uh, to bi pomagalo vstopu na trg za vozila na zemeljski plin. New passenger cars of category M1 that are fitted with a manual gearbox. In contrast. Potem tudi določene um, uh, tehnološke izboljšave so potrebne v avtomobili, s katerimi bolj uh, natančno merili porabo goriva. Uh, Um, dobro bi bilo, če bi istočasno uporabili števce za uporabo <laughs> plina in za uporabo goriva. Mislim, da bi to zahtevo morali vključiti v to uredbo, kajti tehnologija že obstaja in lahko na voljo vsem eh, voznikom in predstavlja majhen strošek za proizvajalce. Uh, Eh, potem eh, komisija je zahtevala sprejem eh, desetih delegiranih aktov v skladu z 990. členom pogodbe o delovanju Evropske unije, s tem pravzaprav posega v zakonodajne postopke. Mislim, da bi to uredbo morali sprejeti v postopku soodločanja in prepričana sem, da se s tem strinjal tudi poročevalec gospod Des. Like Hvala lepa, gospa Dali. Eh, poslance prosimo, da govorijo nekoliko počasneje, kajti tolmači jim tako težko sledijo. Gospod Herbrandi po predstavi stališča skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsedujoči, skušal bom govoriti počasneje. našega poročevalca v senci Nilsa Torvalca danes ni tukaj, tako da me je zaprosil, da eh, predstavim njegovo stališče. Imam nekaj pripomp v zvezi s tem dosijem. Najprej, glavni cilj je uh, urediti emisije dušikovih, oglik, uh, dušikovih oksidov in to je dobro, zlasti, če si ogledamo zadnje poročilo Eh, Svetovne zdravstvene organizacije, ki eh, poudarja hude posledice onesnaženega zraka za zdravje ljudi. 1,4 milijarde evra naj bi stali naj bi stal onesnažen zrak v smislu posledic za zdravje. Zato sem z veseljem prebral iz izjavo poročevalca, da pozdravlja ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka. Mislim, da je to zelo, zelo pomembno vprašanje, tudi ko gre za uh, zakonodajo o nacionalnih zgornjih mejah glede kakovosti zraka. Presenečajo me pa pripombe poročevalca, o avtomobilski industriji. Vidim, da se tukaj zgodovina ponavlja vedno znova um, avtomobilska industrija zažene vik in krik, ko začnemo mi razpravljati o znižanju zgornjih mej za emisije toplogrednih plinov in to preprosto onemogočijo vedno znova vidimo, da sicer avtomobilska industrija je sposobna dosegati te zgornje meje. Če si ogledate emisije CO2, so te <clears throat> že leta 2014 eh, bile niže, eh, kot pa so bili cilji določeni za leto 2015. Avtomobilska industrija je torej več kot sposobna doseči strožje, cilj, strožje cilje za zniževanje emisij. Mislim, da bi tukaj morali doseči ustrezno ravnotežje, tako meni tudi naš poročevalec v senci uh, Nils Torvec. Mi bomo uložili nekaj predlogov sprememb. Uh, Veselimo pa se nadaljnega konstruktivnega sodelovanja. Hvala. Shadow, Najlepša hvala, gospod Taylor, sporočevalec v senci za zelenem. Najlepša hvala, gospod uh, predsedujoči. Prejšnji govorniki so omenili, kakšen ogromen učinek ima onesnažen zrak na zdravje ljudi in omenili so tudi to nedavno študijo Svetovne zdravstvene organizacije, ki ocenjuje, da so finančni stroški tega 1,6 uh, eh, bilijonov evrov na leto. tam okoli 600 tisoč ljudi eh, prezgodaj umre vsako leto, več kot 100 tisoč pa jih zboli zaradi onesnaževanja iz avtomobilov. Mislim, da obstaja določena zmeda v zvezi s eh, našimi prizadevanji za znižanje emisij CO2. -ja. Včasih se ne zavedamo dovolj tega, koliko različnih eh, onesnaževalcev prihaja iz transporta, tako da moramo znižati onesnaževanje pri veru. Um, standardi Euro 5 in Euro 6, njihovo, njihova revizija je izjemno pomembna priložnost uh, za to, da to dosežemo v realnem svetu, ne samo v nekih eh, testih. Ampak predlog komisije ne omenja nikakršnih ukrepov, s pomočjo katerih bi konkretno znižali emisije. Samo ukrepe za fleksibilnost za proizvajalce najdemo v predlogu komisije. Naprimer, predlagane so izjeme za vozila na um, ehm, zemljski plin in pa ta predlog za sprejemanje delega, delegiranih aktov. Predlog, pre, eh, predlog prednostno obravnava vozila, ki uporabljajo zemljski plin, saj črta omejitev za amonjak eh, in imajo neko vrsto ekvivalenco za CO2. Metan nima tako škodljivih učinkov na človeško zdravje, metan pa ima 20krat hujši vpliv na okolje kot CO2. Tako da imajo vozila, ki uporabljajo zemljski plin, sicer manj škodljiv učinek na človeško zdravje, imajo pa toliko bolj škodljivega na okolje. Tako da moramo obrati pristop, ki bo eh, tehnološko neutralen. Komisija predlaga, da bi se emisije oziroma pragove za emisije, za emisije doreklo v sklopu delegiranih aktov ampak zaenkrat nimamo nikakršne ocene učinkov v zvezi s tem. Preprosto nimamo dovolj informacij, da bi komisiji dali ta pooblastila. Ti predlogi so tako neambiciozni, da bi mi kot pač vodilni odbor morali zares premisliti o tem, da se to poročilo ne sprejme. tudi naš poročevalec ni predlagal nikakršnih dobrih ukrepov za to, da bi znižali emisije CO2. Um, dali bomo amadmaje v zvezi s obveznimi kazalniki um, menjalnikov uh, oziroma z, z obveznimi kazalniki menjanja prestav, um, kar je ukrep, ki zniža porabo goriva. Merilniki za porabo goriva in pa kazalniki za prestave so bili ocenjeni kot nekaj pozitivnega. V prvi fazi tega pa zdaj ne najdemo v predlogu. Prav tako bomo dali amandmaje v zvezi s postopki za ambiciozno zdiženje emisij CO2. Najlepša hvala, gospa Evi za EFDD. Grazie, predsednik, grazie, relator. Hvala predsedujoči, hvala tudi poročevalcu za podane preloge. Zdi se nam, da ni tukaj elementov, ki bi odvračali od uporabe zemeljskega plina kot goriva. E, to je v redu, če upoštevamo, da je v tem plinu najmanjša vsebnost oglika med fosilnimi goriva. Poleg tega, pa uh, bi s tem zmanjšali tako izpuste CO2 kot tudi izpuste trdih delcev. Um, vendar pa je v strategiji boja proti podnebnim spremembam računati tudi, upoštevati tudi metan, ki um, ima tudi um, visoko vlogo pri uh, ustvarjanju toplogrednih plinov. Tako da se nam zdijo ukrepi v zvezi s tem uh, sprejemljivi. Ravno tako se strinjamo s predlogom, da se uh, komisiji predloži um, sprejemanje delegiranih aktov. Vsekakor so to zelo pomembni elementi. Uh, Pomembno je to, da komisiji lahko pošljemo tudi eh, pooblastilo, da znotraj novih omejitev eh, rednih postopkov lahko ugotovi, eh, kakšne so meje izpustov. To je gotovo zelo pomemben podatek in je zato treba predvideti možnost delegiranih aktov. Najlepša hvala. Zdaj pa damo še besedo članom odbora. Samo en, eno članico je prosila za besedo, gospa Mejsner, izvolite. Hvala lepa. To poročilo je zelo tehnično, no, ampak jaz sem v odboru za projekt in tam eh, pripravljam mnenje za mojo skupino. Eh, res je, pomembno je, da preučimo vpliv vozil na kakovost zraka. Vesela sem, da je tukaj sedaj vključen tudi NOx, torej dušikovi oksidi, tako kot je to že bilo storjeno v ladijskem prometu. Potem tudi glede metana. Eh, ta sicer res ni škodljiv človeškemu zdravju, ima pa hude posledice za podnebje. In um, v tem poročilu govorijo, je govora o tem, da metan izpuščajo vozila na plin, um, tudi na utekočinjeni plin. V prihodnosti se želimo več uh, uporabnih vozil na utekočinjeni plin in zato se bo število emisij povečal. Sektor je zaenkrat torej majhen in ne vem, če bi morali tako sprejeti ukrepa na tem področju. In pa še tretje, tako imenovani eco-driving. Ta bi moral biti vključen v vse šole za vožnjo z avtomobilom. Eh, torej, eh, na ta način bodo vozniki bolje izobraženi o tem, na kakšen način naj vozijo, eh, tako da bodo kar na manjši meri obremenjevali okolje. Najlepša hvala, ne vidim, da bi se še kdo želel oglasiti. Tako da predlagate tam besedo komisiji, gospod Petineli. Izvolite, lahko predstavite stališče komisije. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da se udeležim predstavite osnutka poročila poročevalcu desa. Najlepša hvala poročevalcu za pripravo osnutka priporoč, poročila v mnenju komisije. Se poročevalec v veliki meri strinja s predlogi komisije v zvezi s emisijami, ki ustvarjajo nepotrebno breme za proizvajalce, zlasti če eh, okoljska dobrobit ni zagotovljena. Želel bi pa tudi nekratko pokomentirati amadmaje v tem osnutku. Komisija podpira poročevalce v smislu večje, fleksibil, večje fleksibilnosti za certifikacijo vozil. Če ne bomo znižali eh, standardov varstva okolja, bo ta um, ukrep koristen. Glede obdobja za delegacijo pooblastil je komisija mnenja, da je prvotni predlog boljši v smislu prenosa pooblastil in to je tudi predmet tega predloga. Kljub vsemu pa komisija razume namen, pre, namen poračevalca, da se omeji obdobje in da se potem uh, delegirane akte odobri v skladu predlogom komisije. Amandma, ki se nam zdi najbolj problematičen, pa je um, črtanje metodologije za izračun učinka metana um, na okolje v smislu ekvivalentnosti CO2. To smo si pribeležili, ta predlog spremembe, ampak menimo, da um, namen Evropskega parlamenta ni povsem uh, razumljiv. Ta ekvivalentnost CO2 smo To smo uvedli zato, da bi bolje upoštevali uh, toplogredne učinke metana. Želimo preprečiti prekomerne izpuste metana v okolje. Želi, komisija, komisija želi torej še nadaljno preučiti ta predlog Evropskega parlamenta. Potem pa še nekaj zvezi z kazalniki menjene predstav in pa porabe goriva. Te inštrumenti se zdijo bolj primerni za zagotavljanje nižje porabe goriva, kot pa za nižanje toplogrednih plin, eh, plinov. To bi torej raje um, vključili v tisti zakonodajni akt, kjer se obravnava emisije toplogrednih plinov, kot pa v ta predlog, kjer obravnavamo onesnaževalce. Najlepša hvala, gospod Petinelli. Gospod Linz, želite besedo? Eh, ganz kurz, ähm, ich versuche mal. Zelo na kratko. Ne bom se spuščal v vsebino, eh, zato nisem pristojen, vesel, prav gotovo bo gospod Des vesel vaših pripomp in predlogov sprememb. Seveda treba razpravljati še o nekaterih temah, recimo o vprašanju metana. Strinjam pa se s tem, da je število delegiranih aktov preveliko, potem razpravljati bo treba tudi o tem, kako določiti kategorijo uporabnih vozil, lahkih uporabnih vozil, kako torej določiti skupno dovoljeno maso. No, poročevalec bo po poteku roka za vložitev predlogov sprememb prav gotovo pripravljen na razpravo o tem z vami in prepričan sem, da bomo našli dober kompromis. Um, ja, najlepše hvala, gospod Lenc. Rok za odajo predlogov sprememb je 19. maj ob 12. Predloge sprememb bomo obravnavali, če jih bomo seveda sploh imeli, je 25. juni v odboru NV. Bomo to poročilo sprejeli 15. julija na plenarnem zasedanju, pa bomo o tem glasovali meseca oktobra 2015. Zdaj pa gremo naprej z naslednjo točko gre za trajnostno urbano mobilnost. To je vprašanje, ki je zelo povezano s mnenjem, ki smo ga ravno kar obravnavali. Najprej dajem besedo poročevalki gospe Leonore Evi. Hvala, predsedujoči. V prihodnjih 40 letih bo več kot 2,4 eh, milijarde ljudi živelo v mestih. 90 odstotkov prebivalstva bo verjetno v mestih, v državah, v, v sponu. Tako da so pred nami pomembni izzivi, kar zadeva družbena, okoljska in ekonomska vprašanja eh, na področju urbanizma in mobilnosti, kar je vse tesno povezano. V Evropi 70 odstotkov prebivalstva žive v mestih in zaradi demografskih, socioekonomskih sprememb, torej staranje prebivalstva, eh, migracije in tako naprej. Torej, vsi ti dejavniki so zelo pomembni in zaradi njih eh, se bodo oblikovali različni scenariji in različne situacije, tudi glede na različne pristope. 90 odstotkov evropskih prebivalcev pa je izpostavljenih ehm, onesnaževalom, ki presegajo mejne vred, varnostne vrednosti. To je podatek, o katerem je treba razmisliti in uh, iz tega tudi izhaja, povezani tudi s tem, da 96 odstotkov vozil v Evropi še vedno um, zavisi od trdnih goriv ali njihovih derivatov. In uh, ob tem je pa tudi pomembno povedati, da se 40 odstotkov prebivalcev Eh, znotraj mest eh, premika z eh, avtomobili na zelo kratkih razdaljah, od 4 do 5 km znotraj mest in sicer na razdaljah krajših od 20 km. In zato morajo mesta najti odgovor za problem mobilnosti. Ta, um, Ti zamaški v mestih imajo tudi učinek na um, krajino in na okolje. Uh, Eh, govorili smo že pri prejšnji točki na dnevnem redu o učinku na eh, onesnaženje zraka. V 23 odstotkih k temu prispeva eh, promet. Ravno tako je učinek na področju hrupa in podatki Evropske agencije kažejo, da je učinek zvočnega onesnaženja na zdravje v 20 odstotni meri vezan na eh, cestni promet. In ne nazadnje vprašanje varnosti na naših cestah. Evropa je v zvezi s tem odgovorila na različne načine. Pripravila je belo knjigo, Evropski parlament je sprejel več resolucij, Evropska unija je sprejela uh, eh, svežen za mobilnost. Tako da uh, Gotovo gre za temo, ki spada v pristojnost Evropske unije, pa čeprav je uresničevanje strategij zahtevano na ravni držav članic. Zahteva se torej od lokalnih in regionalnih uh, oblasti. Um, vseeno pa zasebni avtomobil še danes ostaja najbolj razširjeno prevozno sredstvo zadovoljstvo. Evropsko povprečje je 50 odstotkov, v Italiji je žal 69 odstotkov uporaba avtomobila napram drugim prevoznim sredstvom, 16 odstotkov prebivalstva samo uporablja javna prevozna sredstva in samo 12 odstotkov kolo. V mnenju, ki smo ga pripravili, se nam je zdelo pomembno izpostaviti tudi delo nadaljavo oziroma možnost, da bi zmanjšali fizične premike znotraj mest tako, da bi spodbujali politiko, ki omogoča delo nadaljavo, um, e-learning in uh, različne druge možnosti, ki nam jih današnja tehnologija omogoča. Je pa bistvenega pomena, zagotavljati tudi možnost za vzpostavitev infrastruktur za električna vozila. Eden konkretnih primerov, če naj ga podam, kar se mi zdi pomembno tudi s konkretnimi primeri pozariti, ponazoriti možen pozitiven učinek, namreč eh, z uporabo uh, Eh, o mreži za javno razsvetljavo bi lahko tudi spodbudili uporabo električnih vozil in vzpostavili omrežja za nje ter tako omejili uporabo vozil na fosilna goriva. Pomembno je tudi spodbuditi intermodalne oblike prometa zagotoviti je treba tudi dostopnost eh, območij z električnimi vozili, z mm, eh, car sharingom in z kolesi. Eh, poleg tega ne smemo pozabiti na Dunajsko konvencijo o cestnem prometu. Namreč zagotavljanje prednosti za kolesa pred motornimi vozili je ravno tako eden od primerov za spremembo eh, Eh, pristopa k mobilnosti. To je pomembno tudi v eh, cestnoprometnih predpisih upoštevati, zato da bodo šipkejši udeleženci v prometu bolj zaščiteni in da bomo spodbujali aktivnejšo mobilnost. In ne nazadnje, tudi priprava razpisov za storitve prevoza in logistike mora upoštevati kriterije. Eh, trajnosti, zato da ne bi pri eh, izbiri rešitev upoštevali tudi okoljsko in socialno dodano vrednost. Eh, in ehm, to je pomembno, da ne bi ostali v taki situaciji, v kakršni smo. Tako, to so glavne točke, ki jih um, poudarjamo. Želim izpostaviti tudi to, da je e, bistvena sprememba kulture mobilnosti povezana s spremembo stila življenja in vedenja. Jasno je, da vedenje uh, posameznikov v družbi uh, pomembno vpliva na to. Izbira vsakega uh, izmed nas lahko prispeva k radikalni bistveni spremembi, tako da vsak mora svoje življenje usmeriti um, na tak način in spremeniti svoj um, način delovanja. Tako da uh, tu ne gre brez ozaveščenosti. Uh, to je zelo pomemben vzvod in drug pomemben vzvod je ekonomske narave, eh, saj je naprimer brezplačna uporaba javnih prevoznih sredstev gotovo lahko pomembna spodbuda za to izbiro. Pri tem ne smemo pozabiti na um, postopke, pri katerih se ljudje poveže oziroma skupaj udeležijo um, reševanja vprašanj mobilnosti. Naši državljani so namreč tisti, na katere se obračamo in zato morajo biti taki povezani postopki um, predmet spodbude v naših mestih. Pa tudi uh, predvideti je treba nagrajevanje primernega Eh, pozitivnega vedenja. In za konec naj še z zadovoljstvom omenim, da nacionalne politike, ki podpirajo razvoj mestnih načrtov za trajnostni razvoj družbe, lahko tudi črpajo iz evropskih sredstev za svoje projekte, ampak samo na podlagi konkretnih načrtov. To je zelo pomembno, Eh, poudariti, saj je dostop do evropskih sredstev vezan na konkretne trajnostne načrte, ki eh, jih upravičenci pripravijo. Tako da hvala kolegom za sodelovanje. Pripričana sem, da bomo tu opravili odlično delo. Hvala gospo, gospa Brijana poročevalka v senci za SD. Grazie, ja, hvala predsedujoči, hvala tudi poročevalki za to izčrpno poročilo, ki ga je pripravila in eh, strinjam se s tem holističnim pristopom k vprašanju, ki ga obravnavamo. To poročilo ima gotovo številne pozitivne vidike in kot odbor za okolje moramo podati mnenje o tem in se pri tem navezati predvsem na tiste teme, ki spadajo v našo pristojnost. In kot je bilo rečeno, večina prebivalstva v Evropi živi v velikih mestah. Prevoz uh, oseb predstavlja uh, pomemben uh, vidik uh, v moderni družbi, saj ta omogoča dostop do delovnih mest in različnih eh, struktur, turističnih, eh, izobraževalnih in tako naprej. Vsekakor pa morajo biti eh, možnosti za prevoz zlasti v mestnem okolju takšne, da bodo trajnostne in to socialnega, ekonomskega in okoljskega vidika. V našem odboru se ukvarjamo se številnimi tovrstnimi vodiki. Namreč um, sektor za promet predstavlja približno eno tretjino eh, okoljskega onesnaževanja in tudi Um, uh, tudi je odgovoren za več kot 30 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. Uh, ravno tako bistveno prispeva k onesnaževanju z trdimi delci uh, po eni strani, ampak tudi k zvočnemu onesnaževanju. Tako da. Kot je bilo rečeno, žal eh, preštevilni ljudje raje uporabljajo zasebna prevozna sredstva kot eh, javna, eh, kar prinaša še en problem in sicer ehm, zasedajo zelo veliko prostora v mestih ta vozila in tako krčijo prostor za pešce. In zato je treba pri, pri Eh, načrtih za mestno infrastrukturo tudi to upoštevati. Upošteva se namreč tudi izraba površin v mestih, na katere promet močno učinkuje. Uh, Tako da v zvezi s tem bomo gotovo pripravili še določene predloge sprememb. Strinjamo se sicer s številnimi vidiki, vendar pa moramo države članice pozvati k temu, da spodbujajo več um, kolesarskih stez, uh, mobilnosti, uporabo javnih prevoznih sredstev in tako dalje in tako dalje. Z, uh, iz tega pa mora izhajati, da nobena od teh dobrih praks trajnostne mobilnosti ni izčrpna. Uh, Eh, in da je vsaka od njih povezana z neko celovito politiko upravljanja naših družb. Madame Grostet. Na pa gospa Grostet za ELS. Mm, no, v imenu poročevalca ELS. Uh, eh, se sicer ne oglašam, ampak eh, zdi se mi, da je mm, bilo to poročilo res zelo izčrpno in zato se mi zdi pomembno še kaj dodati. Vprašanje trajnostne mobilnosti v mestih, to se mi zdi zelo pomembno, glede na to, da sem sama tudi poslanka izvoljena v velikem mestu um, in živim v takem mestu že 25 let. Eh, promet prispeva k onesnaženju v teh mestih eh, v veliki miri in zaradi eh, cene bivanja v mestnih središčih se ljudje odločajo za življenje bolj na obrobju, kar še dodatno spodbuja uporabo prevoznih sredstev, ki onesnažujejo. Tako da pri uporabi pre, pre, prevoznih eh, sredstev je treba spodbujati eh, učinkovitost in čim manjši učinek na okolje. Tako da mi se eh, tudi v odboru za zdravje zauzemamo za to z vidika zdravja, to je povezano tudi z okoljem in tako naprej. Tako da mislim, da lahko povsem podpremo predloge, ki jih je podala poročevalka, pa tudi njeno analizo. Zdaj pa spodbude za razvoj infrastruktur. To je gotovo pomembno. E, pri finančni podpori sicer vemo, kje smo danes, saj v moji državi mesta in mestne skupnosti imajo vse več finančnih težav, saj morajo nase prevzeti uh, vse več uh, eh, področji in podpora strani Evropske unije je zelo pomembna. To že poznamo, uh, to sem videla tudi v mojem mestu, uh, kjer smo uporabili evropska sredstva za različne izboljšave, tako da m, mm, ta vidik je gotovo treba čim bolje izkoristiti, zato da bomo dejansko prišli v to novo dobo na podrjo, področju mestnega prometa. In uh, zato lahko večinoma podprem uh, poročilo, ki smo ga slišali, si bom pa še dodatno pogledala uh, besedilo, če bo morda stranka ELS imela še kakšno podrobnost, ki bi jo želela dodati ali spremeniti. Gospa mestna zalve. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa poročevalki. No, mobilnost v mestih je tema, za katero je pristojen predvsem odbor za promet, v katerem sem tudi sama, kot sem že povedala. Pri mobilnosti v mestih je treba narediti še več kot eh, pri mobilnosti druge. Še bolje moramo poštevati okoljske vidike. Eh, mobilnost v mestih ima um, drugačne značilnosti, kot pa mobilnost druge. Tu je treba narediti še veliko, ne samo z pametnim prometnim omrežjem, Eh, ne vem, kaj je poročevalka mislila za besedo tailor-made. Mogoče mislila na pametno omrežje, to je tudi digitalizirano in prispeva k temu, da se preprečuje prometne zamaške. Ampak to je samo ena plat medalje. Po drugi strani imamo tukaj še električno mobilnost, to je pravilno, to je bilo pravilno povedano, ampak videti moramo, odkot prihaja elektrika. Elektrika sama po sebi ni že samo umevno eh, trajnostnega značaja. Eh, no, če pa je na primeren način pridobljena, je pa prav gotovo pozitivna, kaj ti je brez emisij in ne samo za vozila, ampak tudi za e-kolesa. E-kolesa se mi zdijo res dobra ideja za prihodnost. Eh, no, včasih pravim, da bi moral eh, menedžer prihodnosti se voziti okrog z e-kolesom, se lahko tam počne veliko stvari, ne potrebuje parkirnih prostorov in tako naprej. Eh, v nekaterih mestih že obstajajo brezplačna mesta za polnjenje električnih avtomobilov, recimo v Hanovru to že obstaja. Um, Tam obstajajo električne postaje, ki se polnijo s pomočjo solarnih plošč e, in tam lahko napolnite e-kolesa in pa e-avtomobile. To se mi zdi e, zelo dobra ideja. Sonce je za ston in je prav gotovo trajnostno. Uh, Se pravi, takšne ideje, takšne najboljše prakse je treba izmenjevati in razširjati. E, tudi pri zgradbah smo upoštevali takšne možnosti za alternativne vire energije in to bomo začeli sedaj v naslednjih letih izvajati. Potem poročevalka je omenila še neko idejo, ki je zelo dobra za podnebje, za okolje, gre za tako imenovani car sharing oziroma, dobro, eh, oziroma so uporabo avtomobilov. To dobro deluje zlasti v mestih. Eh, no, um, ne smemo se tukaj sredotočiti samo na osebne avtomobile. Eh, tudi druga vozila obstajajo v mestih in vsi vemo, da bi bilo treba izgraditi več kolesarskih stez recimo v mestih. Kolesa so zelo pozitivna za okolje in zato bi morali več pozornosti posvetiti tudi njim oziroma upoštevati pač različne potrebe glede na mesto, glede na to, katera vozila se tam najbolj uporablja in tako naprej. In še neka stvar, ki ni neposredno povezana z eh, okoljem, eh, gre za integriran sistem vozovnic. Tudi na to temo v odboru za promet pripravljamo poročilo na lastno pobudo, na katerih mestih tukaj že obstajajo dobri zgledi. Poznam primer v Hanovru. E, tam spoh pravzaprav ne potrebuješ osebnega avtomobila, kaj ti e, sistem javnega prevoza je izredno dobro organiziran in vseh e, sredstev se lahko poslužuješ za eno samo vozovnico, tako da pravzaprav spoh ne potrebuješ vozila. In tudi tukaj bi morali bolje izmenjavati najboljše prakse in se učiti drug od drugega. Pa še druge uh, alternativne načine prevoza imamo, recimo žičnice, ki lebdijo nad eh, ostalim prometom. Uh, tudi to se mi zdi dobra ideja. Skratka, mislim, da gre poročilo v pravilno smer. Um, Več pozornosti bi morali še posvetiti, recimo kolesom, ne dati prednosti vedno samo avtomobilom, tako da na to temo bom še uložila kakšen predlog spremembe. Najlepša hvala, gospod Taylor, preučevalec v senci zelene. Hvala, gospod predsedujoči. Meni se zdi sicer super to, da bomo nekako jadrali na vsak promet, nad vsem prometom, malce me tudi strah tega odkriti, odkrito povedano, ampak vsekakor pozdravljam to poročilo in pa delo, ki ga je poročovarska uložila v ta dokument. Mislim, da moramo še bolj poudariti, kako je promet povezan z zdravjem. Promet namreč vpliva na zdravje celotnega prebivalstva, tako neposredno kot tudi s onesneževanjem okolja. Glavni zdravstveni učinki so naprimer eh, respiratorni, respiratorne komplikacije in pa um, hrup, ki prihaja iz uh, železnic ali pa avtomobilov. V Švici so izvedli raziskavo v univerze v Bernu in ugotovili, da so ljudje, ki so izpostavljeni rednemu hru, hrupu tam okoli 60 decibelov zaradi zračnega a, prometa, a, da imajo 30 odstotkov več možnosti, da jih zadane kap. In to je na primer primer ogromno a, ljudi, ki živijo blizu letališča v a, Držnem kraljestvu in tako naprej. Otroci, ki so izpostavljeni temu hrupu, imajo tudi več težav s spominom, prav tako se pri njih prijavljajo drugi zapleti, kot so naprimer to, da se kasneje naučijo brati. Cestni promet je tudi ogromen vir onesneževanja zraka, škoduje tako zdravju kot okolju. Pol milijona um, oseb prezgodaj umre zaradi, zaradi onesnaževanja zraka v Evropski uniji. To ima tudi gospodarske posledice, ki jih zaenkrat, če nismo um, opredelili, identificirali v zadostni meri. Zelo pomembno je torej, da jasno povemo, kakšna je povezava med zdravjem in gospodarskimi posledicami. V urbanih centrih imamo v mojem mnenju najboljše priložnosti za to, da naredimo zares velik korak naprej v smislu trajnostne uporabe verov in pa da izboljšamo način, kako živimo. Svetovna zdravstvena organizacija je ocenila, da bodo stroški um, odpravljanja zdravstvenih težav zaradi onesnaževanja 1,7 uh, bilijonov evrov, kar je 10 odstotkov BDP-ja celotne Evropske unije. Bolj specifični moramo biti tudi v zvezi s tem, kakšna vrsta onesnaževanja povzroča zdravstvene težave, naprimer dušikovi oksidi in pa trdi delci, ki prihajajo iz dizelskih uh, vozil. Uh, veliko različnih rešitev so sprejeli v različnih vladah, v različnih mestih, v smislu odpravo, odprave teh težav in kako želijo nadzorovati dostop do dizelskih eh, vozil na cestah v mestu. Okrepi za trajnostno mobilnost vključujejo tudi pametno načrtovanje, pametno urbano načrtovanje in ozelenitev mest. To mora biti del našega pristopa, če želimo odpraviti vsaj del težav, ki jih povzročajo onesnaževanje zraka in pa okolja. Prav tako menimo, da moramo to povezati tudi z našo podnebno politiko. Če se sektor transporta ne bo v večji meri osredotočil na znižanje emisij, ne bomo dosegli podnebnih ciljev. Transport je namreč edini sektor, kjer smo priča neprekinjeni rasti toplogrednih plinov. 30 odstotkov več jih imamo v zadnjih 25, v 25 letih. Ta modalni premik bi morali to uporabiti, ki združuje različne moderne tehnologije in Na ta način bi tudi znižali število poti, ki jih upravljamo v sklopu prometa. Vsekakor bi, vam, bi se vam še enkrat zahvalil za odlično upravljeno delo. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj smo slišali, torej, kakšne so stališče poročevalcev v senci, zdaj pa še člani odbora. Uh, hvala gospod predsedujoči, dragi kolegi, slišim številne dobre namene z vaše strani, pa tudi eh, s strani komisije, vendar pa se želim ustaviti pri eni točki, ki se mi zdi bistvenega pomena. Dosti pomembnejše kot različne ideje glede trajnostnega prometa. Me zanima, kakšno idejo družbe in kakšen sociotehnični model si želite. Namreč eh, sredi mestnih središč eh, ali si želimo res vse bolj inovativne rešitve, eh, vendar pa se mi to zdi tvegano, saj eh, je zato potrebno zelo integrirano prometno uh, omrežje in zato, da to lahko vzpostavimo, bomo uh, potrebovali vse več eh, ljudi, kar vodi k mogoče preveliki tehnokraciji. Uh, um, prednosti, uh, iskati moramo prednosti pri manjših uh, spremembah na lokalni in regionalni ravni in ne stvari zastavljati preveč na veliko. In le na ta način bomo kaj imeli od tega. Uh, Najlepša hvala. Ne vidim, da bi se še kdo želel oglasiti. Gospod Lindberg, predstavnik, uh, predstavnik komisije bo zdaj predstavil, kakšno je njihovo stališče. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalki in soporočevalki. V Junkerjevi komisiji se strinjamo glede tega, kako pomembna so mesta. O, tam okoli 70 odstotkov vsega prebivalstva živi v mestih Evropske unije, 60 odstotkov BDP prihaja iz eh, mesta če, so, če bodo uspešna naša mesta, bomo tudi bolj uspešni in konkurenčni globalno gledano. V, moramo pa se soočiti se številnimi izzivi, kot so vedno večja potreba po mobilnosti. Mesta morajo zagotoviti učinkovit transportni sistem za prevoz tako oseb kot blaga. Hkrati morajo razviti bolj trajnostni način prevoza in se. Uh, um, spopasti z različnimi, z različnimi izzivi, naprimer varnost na cesti, emisije CO2 in podobno. Gospodarske, okoljske in socialne zadeve bi morali nasloviti na vseh ravneh, na lokalni, regionalni, državni in evropski ravni. To je glavno sporočilo, ki ga želimo poslati, zato smo se želeli osredotočiti tudi na integrirano načrtovanje mobilnosti. Uh, zelo smo zadovoljni, ker gre odbor za okolje v isto smer kot po ukrepi, ki jih je sprejela komisija, načeloma um, se kar strinjamo glede teh zadev. Hvala. You, And, uh, of... Najlepša hvala. Časovnica za ta dosje je sledeča. Rok za oddajo predlogo sprememb je 18. maj ob 12. Na odboru NV in glasovali 16. ali pa 17. junija v odboru Tran, ki je tudi vodilni odbor, bodo o tem glasovali 13. oziroma 14. Eh, julija na plenarnem zasedanju, pa naj bi o tem glasovali meseca oktobra. A, pardon, malo sem se zmotil. ne namenoma. Zdaj, ko sem vas obvestil o tem, kakšna je časovnica, za ta besed bi želel dati besedo nazaj poročevalki, gospe Evi. Uh, uh, uh and... Najlepša hvala, predsedujoči. Najlepša hvala tudi vsem kolegom za vse komentarje. Zelo težko je bilo spoštovati to. Uh, Eh, omejitev 1500 znakov, ki jo imamo za poročila. Različne ideje smo slišali in upam, da jih bomo uspeli na takšen in drugačen način vključiti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Želim vam uspešno sodelovanje z vsemi poročevalci v senci. Dragi kolegi, to je bila tudi zadnja točka na današnjem sestanku. Najlepša hvala, ker ste se ga udeležili. Prijeten dan vam želim.